dear colleagues please uh, before we start uh, kolegice in kolegi preden začnemo z našo javno predstavitvijo in preden pozdravim naše goste imam še eno objavo od včeraj in sicer je to povezano s vprašanjem za pisne Eh, pisni odgovor komisije o kazenskem postopku na, proti predsedniku Elstata. 17. oktober je 12 članov podalo pisno vprašanje komisiji glede vprašanja nekdanjega predsedujočega Elstata. V skladu z pravili naj bi odgovor prišel od komisije v šestih tednih in naj bi prišel danes. In če ne bo prišel, želim povdariti, da v skladu s petim odstavkom pravila 130 našega poslovnika in po zahtevi bomo to vključili na predlog dnevnega reda za naslednji sestanek našega odbora. Seveda vas bom o tem obveščal o razvoju dogodkov. Zdaj pa gremo na peto točko na dnevnem redu in želim pozdraviti naše cenjene goste na to javno predstavitev o pregledu Evropskega sistema finančnega nadzora. Ta sestanek se prenaša tudi preko spleta. Namen tega, te predstavitve je, da bi prejeli informacije od deležnikov in strokovnjakov o učinkih in posledicah predlaganih sprememb za evropski sistem finančnega nadzora, kot, predlaga, kot jih predlaga Evropska komisija. Kot veste, je to za ta odbor zelo pomembno, za naš odbor. Dva soporočevalca iz našega odbora delata na tem in zato menimo, da bi morali s tem zaključiti do konca mandata. To je eden glavnih stebrov za okrepitev našega sistema finančnega nadzora za našo kapitalsko unijo in za bolj učinkovit okvir finančnega nadzora. Zato, da bi s tem spodbudili tudi finančne integracije in se soočili z izzivi ki bodo tudi posledica Brexita. Zato smo zelo veseli, da lahko danes in tukaj pozdravimo cenjene strokovnjake, gospod Rüdiger Weil, profesor za kapitalske trge in za pravo z Univerze Ludviga Maksimiljana v Minhnu gospoda Sebastiana Albelo, predsednika Španske nacionalne komisije za trg vrednostnih papirjev, gospoda Anne Fili, direktorico Finance Watch, Felixa Hafelda, predsednika Nemške zvezne, zveznega finančnega nadzornega odgora in, odbora in gospoda Žaka del Rosiera, ki je predsedujoči skupini na visoki ravni za finančni nadzor v Evropski uniji. Kot veste, je eden od očetov evropskih nadzornih organov ESA. Začeli bomo s predstavitvami, potem pa bomo imeli še možnost vprašanju in odgovoru in dal bom seveda na koncu besedo tudi našima soporočevalcema, gospodu Balcu in gospe Iberes. Pet minut imate na voljo, gospod Rüdiger Feil. Hvala, predsedujoči. Spoštovani člani vašega odbora, hvala, da ste me povabili danes na to predstavitev. Naj začnem s tem, da rečem, da je, bilo, da je bila ustanovitev evropskih nadzornih organov res mejnik pri spostavitvi evropskih finančnih trgov. Evropska komisija zdaj predlaga reformo evropske nadzorne arhitekture. Strinjam se, da bodo Brexit tehnološki napredek, zaščita potrošnikov in tudi cilji po doseganju trajnosti predstavljali nove zakonodajne izzive. Zato menim, oziroma pa vseeno menim, da gredo nekatere predlagane reforme predaleč. Začel bom s predlogom, da se razširi neposredni zakonodajni nadzor ESME na nova področja. Komisija predlaga kar nekaj, podaja kar nekaj argumentov, ključno z ekonomskim pomenom za kritične primerjalne vrednosti, za nadzorno arbitražo in tako naprej. Ti argumenti pa niso čisto prepričljivi, čeprav so deloma dobri. Samo dejstvo, da enotno evropsko pravo zajema sredstva, ne upravičuje evropskega nadzora. Ni potrebe, da bi centralizirali procese odobritve nekaterih vrst prospektov. Vprašanje je, ali je Evropska agencija boljša kot nacionalni pristojni organi za oceno prospektov. Tveg, vsako tveganje, ki izhaja iz nadzorne arbitraže, se lahko obravnava z instrumenti konvergence in ne s neposrednim nadzorom ESME. Po drugi strani pa podpiram predlog, da se reširi nadzor ESME na kritične primerjalne vrednosti. Zdi se mi tudi dobro, da vzpostavimo ESMO kot edino odobritev oziroma edini organ za odobritve in nadzor za namene poročanja o podatkih. Nadzorna konvergenca pa je druga stvar, ki je pomembna. V prihodnje bo treba spodbujati nadzorno konvergenco. To bo ključna naloga za evropske nadzorne organe nacionalne prakse se običajno veliko so zelo drugačne in poročila, ki jih pripravlja ESMA, kažejo, da obstaja še kar nekaj pomankljivosti in neskladnosti. Novi strateški nadzorni načrt je tako koristen in ambiciozen, ampak ključna pomankljivost je, da je instrument narejen tako, kot da bi imeli neke vrste mučilnico, ki bo vplivala na svobodo in pristojnosti nacionalnih pristojnih organov za razvoj, za to, da bi razvili svoje prednostne naloge. Ta pregled med enakimi ne upošteva, tega, da nacionalni pristojni organi imajo veliko strokovno znanje, kar zadeva prakse na trgu, kar je nujno. No, zdaj pa si pogledamo še upravljanje evropskih nadzornih organov. Komisija želi narediti upravljanje bolj učinkovito, s tem, da naredimo premik od nacionalnih do na evropske organe odločanja. Tudi naloga priprave pravil in nadzorne konvergence na dve, dva ločena organa se mi zdi, da ni zaželjena. Kako pa naprej? Kakšna bi bila najboljša pot naprej? Močno podpiram okrepitev vloge predsedujočega Evropskega nadzornega organa, s tem, da se poveča odgovornost pri procesih odločanja. Še en pomemben cilj bo, da se izboljša udeležba deležnikov. Olajšati moramo skupno delo skupin deležnikov glede horizontalnih vprašanj. To bo tudi ključnega pomena za to, da se zagotovi hitrejše vključenost teh skupin v procese odločanja na ravnih 2 in 3. Naj zaključim s tem, da izpostavim, da predlog komisije predstavlja temeljni premik pri koordinaciji med nacionalnimi pristojnimi organi pod okriljem Evropske agencije na nadzor nacionalnih pristojnih organov z Evropsko agencijo. Jaz sem za evolucionarni pristop k temu, da se razširi pooblastila evropskih nadzornih organov. In menim, da bi bil to pristop, ki mora biti pristop, ki temelji na dobro oblikovanih in dobro premišljenih zakonodajnih strategijah. Zdaj pa predsednik Španske komisije za trg vrednostnih papirov, gospod Sebastian Albela, izvolite. Señor presidente, señores parlamentarios, señoras y señores. Gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci, veliko čast mi je, da lahko danes pred vami spogovorim kot predsednik komisije za trgovanje z vrednostnimi papirji. Najlepša hvala za priložnost, eh, za sodelovanje na eh, tej razpravi v zvezi s reformo sistem, eh, zvezi s evropskim sistemom finančnega nadzora. Želel bi povedati, Eh, kakšno je naše mnenje glede teh reform. Mi podpiramo projekt eh, enotne unije za kapitalske trge. Podpiramo tudi akcijski načrt komisije v zvezi s tem. Strinjamo se s tem, da je treba ESMO okrepiti. Prav tako se strinjamo, da je treba poskrbeti za to, da bo ESMA bolj učinkovita eh, organizacija, ki bo na bolj učinkovit način usklajevala delovanje nacionalnih pristojnih organov. V zvezi s tem se nam zdi vsekakor pozitivno to, da bi imeli izvršni odbor, ki bo gonilna sila te organizacije. Eh, na tem odboru pa mora biti eh, neodvisni člani. Eh, Nadzorni odbor mora biti še vedno nadrejeni odbor na tem organu, ampak ne sme pa biti ta odbor odbor, na katerem bi se sprejemale odločitve. Prav tako podpiramo nova orodja, ki jih, predlog, eh, ki jih predlog vključuje, zato da bi imeli več eh, konvergence na ESM. Strinjamo se s tem, da gremo iz sistema peer review na sistem revizij, ki ga bo vodila ESMA. Prav tako se strinjamo, da ESMA eh, z odborom, z nadzornim odborom sprejme strateške nadbore, strateške načrte, ki bodo usmerjali načrte za izvajanje nadzora na nacionalni ravni. Seveda pa morajo tudi nacionalni organi imeti možnost, da dodajo svoje prioritete. Mnenje smo, da mora ESMA v večji meri in bolj proaktivno uporabljati uh, um, inštrumente, kot so kršenje evropskega prava in to bi lahko bilo delo novega izvršnega odbora. Pravzaprav. Zdi se nam tudi prav, da bi ESMA imela uh, več. Uh, Ulog pri, večjo vlogo pri neposrednem nadzoru v, na tistih področjih, uh, kjer je to upravičeno. Uh, naprimer odnosi s tretjimi državami in v zvezi s kritičnimi primerjalnimi vrednostimi. Ampak dve področji pa bi izpostavil, kjer ne vidimo prednosti te centralizacije, sicer določeni um, skladi in pa prospekti. Komisija je predlagala, da bi ESMA uh, izvajala nadzor tudi nad uh, skladi tveganega kapitala, LTIF, uh, EOVK in tako naprej. Uh, ampak menim, da samo zato, ker so to evropski skladi, ne bi smeli imeti nekega centraliziranega nadzora. Eh, nacionalni pristojni organi smo namreč eh, navajeni izvajati nadzor nad to vrstnimi eh, naložbenimi skladi streganega kapitala. Drugo področje, glede katerega se pa ne strinjamo, so prospekti. In to tudi ni bilo vključeno pravzaprav v posvetovanje. Ne strinjamo se s tem, da bi ESMA bila tista, ki bi eh, odobrila eh, projekte. Naša komisija, podobno kot ostale komisije, ima ekspertizo za to, da odobri prospekte in ESMA že ima orodja za to, da bi se borila proti tej regulatorni eh, arbitraži. Menimo, da bi moral biti tisti organ, ki od, odobri projekte, tudi tisti, ki izvaja nadzor nad finančnimi informacijami, ki se posredujejo glede določenega izdajatelja. Eh, in nacionalni organ je tisti, ki najbolje pozna uh, to vrstni pač. Uh, organ, ki je izdal te eh, vrednostne papirje. Tako da se ne strinjamo, da bi ESMA izvajala nadzor nad eh, to vrstnimi podjetji, ki vključujejo eh, tudi nepremičninska podjetja. Ne strinjamo se, da bi izvajala ESMA izvajala nadzor torej, nad izdajatelji finančnih vrednostnih papirjev. Evropska komisija v svojem predlogu izpostavlja, kako pomembno je, da imamo integriran finančni sistem, zato da bi v končni fazi dobili um, pravo unijo kapitalskih trzov. S tem se strinjamo, ampak integrirana vizija še ne pomeni bolj centraliziranega sistema nadzora. Sicer se strinjamo z splošno usmeritvijo, ampak v tej reformi je treba upoštevati tudi dejstvo, da določen nadzor izvajamo na nacionalni ravni. Države članice moramo še naprej imeti dobre, močne mehanizme za nadzor, zato da bo v Evropi tudi v prihodnosti, da bomo imeli eh, pluralne trge s kritično maso. To je ključno, če želimo v končni fazi imeti evropski trg kapitalov, ki bo učinkovit in ki bo deloval v Eh, dobrobit naših podjetij in to ne samo velikih podjetij. Na ta način bomo znižali odvisnost podjetij od eh, bank. To je tudi eden izmed eh, ciljev projekta Unije kapitalskih trgov. Najlepša hvala. Hvala lepa. Zdaj pa Enfili, izvršna direktorica Finance Watch. Hvala lepa, predsedujoči. Ja, Finance Watch pozdravlja priložnost, da lahko spregovorimo na tej predstavitvi. Menimo, da je Evropski sistem finančnega nadzora pomembna pobe, pobuda v luči sprememb, do katerih je prišlo od spostavitve Evropskih nadzornih organov leta 2011. Končni cilj finančne uredbe in ureditve ter nadzora je, da se zagotovi finančna stabilnost in dobro delovanje trgov Evropske unije, v katerih bodo potrošniki, davkoplačevalci in investitorji ustrezno zaščiteni. Zato, da bi zagotovili dosego tega cilja, potrebujemo močne evropske organe, ki imajo ustrezno osebje in finančno sredstva na voljo. Mi želimo izraziti nekaj razočaranja zaradi pomankanja ambicije v predlogu Evropske komisije. Javno posvetovanje pred pre, podajo predloga je zajemalo tudi predloge, ki jih je želela komisija vključiti. In to je predstavljalo velike spremembe pri delovanju evropskih nadzornih organov. Zato menimo, da bi lahko ta predlog zdaj še bolje, še izboljšali. Kar nekaj področji menimo je takih, da bi lahko izboljšali ta predlog. Menimo, da je aktivna vloga evropskih nadzornih organov in razvoja Evropske centralne banke pripomogla k harmonizaciji mikrobonitetnega nadzora Uniji. Vseeno pa kljub smernicam Evropskega bančnega organa o imenovanju drugih sistemsko pomembnih institucij ostajajo še vedno velike nacionalne razlike pri ocenjevanju tveganja. To je vplivalo tudi na to, kako države članice in njihove organi uporabljajo blažilnike, ki so na voljo v zadevni direktivi in uredbi. Zato prihaja do različne uporabe in izvajanja teh zakonodajnih aktov v Uniji. Robustni pristop k sistemskemu tveganju v Uniji pomeni, da bi morali imeti bolj dosleden in usklajen pristop kot trenutno in da je treba spremljati tudi uporabo makrobonitetnih orodij v Uniji. Finance Watch skupaj z nevladnimi organi, ki predstavljajo potrošnike, bi želeli videti večjo vlogo evropskih nadzornih organov pri spodbujanju zaščite potrošnikov v Uniji. Zagotoviti je treba, da bi vsi vse uporabnike finančnih storitev obravnavali na pravičen način. Zato bi morali imeti ustrezne standarde in pooblastila za izvajanje oziroma za delovanje na podlagi teh standardov. Menimo, da bi morali imeti eh, evropski nadzorni organi tudi jasno pooblastila za prepoved ali omejitev finančnih dejavnosti, ki predstavljajo oziroma ki gredo v škodo potrošnikov. Močnejši mandat za zaščito potrošnikov zahteva tudi nekaj strukturnih reform. Zato, da bi zagotovili, da izpolnjujemo cilje povezane z zaščito potrošnikov, morajo imeti evropski nadzorni organi ustrezna finančna sredstva na voljo in zato predlagamo, da bi vsaj 20 odstotkov njihovega proračuna bilo namenjenega vprašanjem povezanim zaščito potrošnikom. Evropski nadzorni organi pa ne bi igrali tudi pomembno vlogo pri spodbujanju trajnostnega financiranja in tudi pri drugih okoljskih in socialnih vprašanjih. Finance Watch ima oziroma priznava, da ni bilo dovolj podpore neindustrijskim deležnikom. Želimo, da bi tudi to vključili v ta predlog komisije. Veliko predstavnikov potrošnikov bi tudi imeli, morali imeti. Zagotoviti bi morali udeležbo ustreznih zadevnih deležnikov v, na sestankih skupine. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Felix Hufeld, predsedujoči Bafina. Hvala predsedujoči gospe in gospodje, hvala za vabilo na to razpravo o zelo pomembnem vprašanju o evropskem sistemu finančnega nadzora. Veliko Čast mi je, da sem sodeloval pri pripravi tega. Glede na časovne omejitve danes naj se usredotočim le na nekaj glavnih stvari v arhitekturi ESA. Veliko mojih kolegov v Bafinu smo predani temu, da bi finančni nadzor vzpostavili v Evropi na uspešen način. Menimo, da smo sestavni del te arhitekture. Veliko časa smo porabili tudi energije in sredstvo, da bi to izboljšali. Tako da kljub temu, da predstavljam velik nacionalni organ, moje pripombe niso naperjene mi proti vam, ampak gre bolj za dobre ali ne tako dobre politične odločitve v Evropski uniji. Naj predstavim pet vodilnih načel, ki nas vodijo pri našem delu za izboljšanje. Kot prvo, ni treba popravljati tistega, kar ni pokvarjeno. Ne moram potrditi, da evropski nadzorni organi sistemsko prekoračujejo svoje pristojnosti, ampak menim, da je vseeno premalo pristojnosti. Izziv, da se izboljšajo poslanstva, da se izboljša poslanstvo evropskih nadzornih organov, je v tem, da se jim omogoči izvajanje svojih pristojnosti, ki jih imajo in ne, da jih sistemsko povečujemo. Drugo načelo je, da ni nadzornika nadzornika. Če želimo vzpostaviti nadzornika, nekega nadzornika, implicitno ali eksplicitno, to pomeni, da jih bo preveč. Procesi in tudi strukture za upravljanje in načrtovanje ter zahteve povezane s tem, tem se moramo izogniti. To moramo izboljšati tako, da sodelujemo in to enakopravno, ne od zgoraj na vzgor. Tretje načelo. Čim manj birokracije, pristojnosti, ki se prekrivajo, umestniki, ki so zelo zapleteni v zvezi s ključnimi nadzornimi procesi, naprimer strateško načrtovanje, bi ustvarili veliko neučinkovitost in veliko upravnega bremena in tega ne, ne bi smeli narediti. Četrto načelo. Regulativa proti nadzoru. Spoštovati moramo integriteto zakonodaje ali regulative napram nadzoru in obratno. In ne smemo tega mešati. To ima velike posledice na številnih ravneh. Odnos med ECB kot nadzornikom in EBA kot regulatorjem je odličen primer. Vseeno pa ima to posledice tudi na področju financiranja. Nadzor se financira z dajatvami nadzorovanih institucij. Regulativa pa je v bistvu politična disciplina, ki se financira iz denarja davkoplačevalcev. Peto načelo. Okrepiti je treba evropske nadzorne organe, kjer imajo strukturne prednosti. Obstajajo očitni primeri tega, kakšna je vloga evropskih nadzornih organov, ki jo je treba okrepiti, naprimer pri tretjih državah. Potem ESMA kot Evropski organ za vrednostne papirje in trge in pristojni organ za tretje države, kot so srednje nasprotne stranke. Potem analiza finančnih podatkov, to je še en primer. Nakratko, zavračamo vsako, vsak poskus, da se dodaja upravno breme, kompleksnost in stroški. Menimo, da moramo močno podpreti okrepitev vloge evropskih nadzorov, nadzornih organov, ko gre za čezmejne prednosti. Hvala lepa za pozornost. Hvala lepa, zdaj pa gospod Jacques de la, la Rozier. Hvala lepa predsedujočim. Hvala, da ste me povabili na ta zelo pomemben sestanek. Najprej želim reči, da, evropski, da so evropski nadzorni organi odigrali pomembno vlogo pri spodbujanju ustanavljanja in oblikovanja ter izvajanja skupnih pravil za finančne storitve v Evropski uniji. To vsi vemo in priznavamo. Naj poudarim, da bi morali mogoče bolj eksplicitno reči, bolj kot v predlogu komisije, poudariti vlogo različnih evropskih nadzornih organov. Za Evropski bančni organ EBA so stvari bolj ali manj jasne. Eba upravlja svoje delo organa, ki spodbuja izvajanje skupnih pravil, vendar pa mogoče ne naredi dovolj, kar zadeva nadzorno konvergenco. Za EJOPO članica Evropskega organa za zavarovanje in poklicne pokojnine. Ta se mi zdi podoben kot EBA. Bi se morali predvsem osredotočiti na skupne opredelitve in za usklajevanje zakonodajnih zahtev. Imam pa pomisleke glede enega predloga komisije, ki bi, ki bi EIOPO naredil za organ za odobritve notrnih modelov, internih modelov. Menim, da bi bila to napaka, se bi to vodilo k ločevanju validacije notranjih ali internih modelov in njihovega vsakodnevnega nadzora. To bi ustvarilo nekaj pomankljivosti in bilo bi neučinkovito. Pri Esmi pa je situacija nekoliko drugačna. Obstaja več možnosti za neposredne nadzorne naloge glede na pomembno čezmejno dimenzijo številnih dejavnosti na kapitalskem trgu in glede na to, da ni skupnega nadzornega organa kot je SSM po mojem mnenju bi morali dati prednost izboljšavam, ki lahko podprejo izvajanje enotnega pravilnika EU in ureditev o ekvivalenci s tretjimi državami. Če si pogledamo predloge komisije, bi dodal še tole. Ja, dobro je, da povečamo možnosti za odločanje, arbitražo, preiskavo evropskih nadzornih organov na nekaterih področjih, naprimer, ko gre za kršitve zakonodaje Evropske unije, za razreševanje sporov in pri doslednem izvajanju zahtev na ravni Evropske unije. Mislim, da je to zelo pomembna točka. Slišal sem, da nekaj teh skupnih pravil, ki so jih spostavili organi, se ne izvajajo na nacionalni ravni in menim, da je to treba popraviti. Nisem prepričan, da je temeljna sprememba strukture upravljanja evropskih nadzornih organov potrebna. In tudi tu imam pomisleke glede ustanovitve novega organa, ki bi dodal še dodatno plast v sistemu in to bi stvari še bolj zapletlo. Predlagal bi, da bi namesto tega povečali neodvisnost obstoječih organov upravljanja. Tako, da bi naprimer dodali enega ali dva neodvisna člana, ki prihajajo iz vrst akademikov in iz podjetij. Ne gre za to, da moramo ustvariti nova pravila. To je res v rokah odborov za upravljanje. Ampak gre bolj za to, da to ločimo od razlik oziroma da zmanjšamo možnosti različnih razlag in zmanjšamo možnosti za konflikte interesov. Člani, ki prihajajo od zunaj in so neodvisni, bi dodali razsežnost učinkovitosti in neodvisnosti. In še na koncu bi dodal, da če osredotočimo neposredne nadzorne naloge, jih moramo osredotočati na čezmejne primere povečevanje neposrednih nadzornih pooblastil za evropske nadzorne organe, zlasti za ESMO, bi mogo mogoče imelo dodano vrednost, ko gre za čezmejne primere. Strinjam se s predlogom komisije, da nekatere druge subjekte, kot so tisti, ki zagotavljajo podatke, bi tudi lahko ESMA neposredno nadzorovala v skladu z merili, ki sem jih omenjal. To velja tudi za nekatere infrastrukture na finančnem trgu, ki imajo veliko sistemsko in čezmejno dimenzijo za Unijo, kot so CNS, centralne nasprotne stranke, ki bi jih bilo dobro spremljati na ravni EU. Tako da se strinjam, da bi ESMA se ukvarjala z neposrednim nadzorom čezmejnih CNS-ev ob podpori centralnih bank, kar je nujno. Podobno kot nekateri moji kolegi, ki so govorili pred menoj, sem skeptičen glede razširjanja neposrednega nadzora ESME na nekatera druga področja, kot je odobritev nekaterih kategorij skladov ali nekaterih prospektov. Mislim, da so to možni veri nasprotovanja in neučinkovitega delovanja nadzornih organov. Zaključil bom s tremi točkami. Najprej, kakšne so proračunske posledice? Strinjam se s predlogom Komisije Evropske unije, ki, da, ki pravi, da naj bi imeli financiranje iz industrije za 60 odstotkov njihovega proračuna. To bi šlo za namene nadzora. Druga točka govori o SRB-ju, o Evropskem odboru za sistemska tveganja. Okrepiti moramo neodvisnost SRB-ja napram Evropski centralni banki mogoče bi lahko imenovali nekaj odličnih strokovnjakov v ta namen in ne želimo, da bi to še naprej vključevali v delovanje ECB-ja, kot se predlaga zdaj. In zadnja točka, ki jo želim povdariti, je to, kako je nujno, da sprejmemo ukrepe, o katerih razpravljamo danes, zato da pregledamo, kako delujejo evropski nadzorni organi in menim, da bi morali to sprejeti še v okviru sedanje komisije. Najlepša hvala. Seveda pa vse odvisno tudi od eh, vsebine, ki bo pač rezultant zakonodajnega postopka. Strinjam pa se s tem, da bi morali ta dosje zaključiti še pred eh, zaključkom našega mandata. to je naš cilj. Najlepša hvala vsem govornikom. Slišali smo zelo širok nabor različnih mnen, nekateri elementi so bili skupni, mm, slišali pa smo tudi par različnih vidikov in perspektiv in mislim, da so bile te informacije zelo koristne. Na tej podlagi pa mislim, da lahko začnemo z razpravo. Seveda se strinjam z določenimi komentarji, ki smo jih slišali, ne vsemi, z nekaterimi pa. Eh, moramo definirati tudi, kaj je čezmejno, kaj je evropsko, kaj je nacionalno. Eh, ni prav, da k zadevi pristopimo samo statično, ampak eh, moramo pristopiti dinamično. Želimo imeti več čezmejne integracije kapitalskih trgov. Res pa je, da so subsidijarnost in sorazmernost ključni načeli, ki jih je treba upoštevati in tudi na tem področju podrobno kot na drugih področjih. Zdaj pa damo besedo poročevalcem. Burkhard, izvolim. Eh, Najlepša hvala, predsednik. Kot uh, poročevalec za skupino ELS uh, in kot so poročevalec eh, skupaj s kolegico Bermonš Peres, bi vas eh, rad eh, lepo pozdravil na današnji izmenjavi mnen. Pri oblikovanju evropskih nadzornih organov sem bil član pogajalske ekipe Evropskega parlamenta. V času finančne krize smo sprejeli zakonodajo evropskih nadzornih organih. To je bilo leta 2010 in to je bil eden izmed prvih aktov, ki je bil sprejet med krizo. Od tedaj pa se je kompleksnost nadzora v Evropi močno povečala. Tega se vsi zavedamo. Zaradi tega je treba sedaj preučiti nadzorni okvir v Evropi. Treba je preučiti tudi velike inštitucije in nacionalno raven. Pri tem si moramo prizadevati, da bi v prihodnje zagotovili povezavo obeh ravni. V preteklih letih smo se bolj osredotočali na oblikovanje standardov, sedaj pa bo treba ponovno razmisliti o prednostnih nalogah, predvsem glede izvajanja obstoječih zakonodajnih aktov. To je tisto, kar bo treba opraviti. Prenovitev je priložnost za to, da pojasnimo in dodelamo trenutne pri... mandate evropskih nadzornih organov. In eh, Evropski parlament kot so zakonodajalec eh, se tudi sam obravnava kot eh, neke vrste nadzornika in mislim, da se s tem strinjajo tudi številni kolegi v parlamentu, tako da igramo dopolnilno vlogo Evropskim nadzornim organom. Vsem strokovnjakom bi se rad eh, zahvalil, da so z nami in da so z nami delili svoje strokovno znanje in hvala, da ste na voljo za vprašanje in odgovore. Tako da bi se osredotočil na naslednje tri točke. In Kot uh, eh, poročevali, če dovolite, predsednik si bom vzel nekoliko več časa in upam, uh, da mi boste to dovolili. Vprašanje za gospoda Žaka de la Rusijeja je naslednje. Predelati je treba predvsem upravljanje znotraj evropskih nadzornih organov. Če pogledamo predlog komisije, ugotovimo, da bo prišlo do oblikovanja manjšega eh, organa poleg ki bo deloval poleg eh, or upravljalnega organa. Prav tako bi morali pripraviti organ, ki bo um, odgovoren za odločanje, tako da bi morali dopustiti, da evropski nadzorni organi sami odločajo o lastni strukturi. Pri tem pa primankuje nadzornih uh, ureditev. Meni se zdi to vsaj uprašljivo, ta možnost, da bi e- evropski nadzorni organi sami odločali o ureditvi. Pri EOP, ESMI e in EBA-ju bi morali imeti tudi v prihodnje dobro strukturo upravljanja. Potem bi zastavil vprašanje deloma tudi za gospoda Vajla. Gre za vprašanje glede predloga komisije, ki pravi, da bi morali k delu bolj pritegniti skupine deložnikov. Tako bi zagotovili eh, boljše reprezentativno predstavljanje. Sorazmernost eh, pa mislim, da je stalna zahteva, ne samo izjemni primer. To je nekaj, kaj morajo organi nenehno izpolnjevati. Tako da me zanima, kaj menite, da je treba storiti, zato da bi zagotovili bolj sorazmerno zastopanost v evropskih nadzornih organih. Kako lahko zagotovimo, da, bodo, da bomo zagotovili lastništvo evropskih nadzornih organov glede zagotavljanja sorazmernosti obenem pa okrepili zaupanje na nacionalnih ravneh. Gospod Albela. Jasno je, da je treba zagotoviti več usklajevanja med evropskimi nadzornimi organi in nacionalnimi nadzornimi organi. brez upoštevanja strokovnega znanja na nižjih ravneh eh, zagotovo ne bomo uspeli v prihodnje. Zanima me, kako bi vi preprečili podvajanje struktur v tem pogledu oziroma saj omejili podvajanje struktur. In ne nazadnje še eh, vprašanje za gospod Fili. V svojem prispevku ste dejali, da bi želeli, da so evropski nadzorni organi bolje financirani in imajo na voljo več eh, zaposlenih. Bi se lahko tu spustili v večje podrobnosti? In naslednje vprašanje. Glede skupine deložnikov pravite, da mora biti ta dobro uravnotežena. Bi lahko glede tega že sedaj podali kakšen predlog? Hvala. Najlepša hvala, prevod zbereš. Ja, najlepša hvala, najlepša hvala za vse govore, spoštovani strokovnjaki, dragi gostje. Zdaj smo se znašli v srčiki te reforme in tudi sama upam, da nam bo to uspelo izvesti še do konca tega a, eh, mandata. Več razlogov obstaja za to, prvo, kot prvo želimo pač opraviti kakovostno delo, drugo, kot drugo pa je to reforma, ki jo prečakuje veliko akterjev, tudi parlament podpira to ambicijo komisije in sicer, da bi zaključili z izgradnjo bančne unije in da bi končno imeli tudi unijo kapitalskih trgov. Spomnim se, ko je komisija pripravila prvo zeleno knjigo o kapitalskih trgih, eh, se niso niti vprašali ničesar glede nadzora. Zdaj se mi zdi logično pač, da imamo tudi uh, to področje nadzora, ki gre z roko v roki z kapitalskimi trgi, ne smemo pa pozabiti tudi na Brexit. Želela pa bi dodati še nekaj, kar je zame pravzaprav rdeča nit tega, te razprave. Gre za konvergenčnost. Priznati si moramo, da so stroški evropske zakonodaje ogromni. Več ur se pogajamo o tej zakonodaji, ne glasujemo in potem eh, to izvajamo. Ampak, če potem pride k malu do ogromne divergence pri, sami, pri samem izvajanju eh, zakonodaje, je naš trud za manj. Tako da se bomo morali bolj potruditi na področju konvergenčnosti. In to vprašanje glede trenutnega upravljanja agencij in kako bi, lahko, kako bi lahko s tem zagotovili konvergenčnost, tega vprašanja nismo naslovili na optimalen način. In tu bi lahko komisija zares izboljšala zadeve. Dodala bi še nekaj. Par točk, ki me skrbijo in ki morda niso bile prioritetne, kot so bile, ko so bile agencije vzpostavljene najprej zaščita ulagateljev oziroma potrošnikov. Ta razsežnost eh, je nekaj, kar bi morali ukrepiti. Potem eh, bi morali zlasti paziti na inovacije na finančnem trgu, te tako imenovane fintech, kot temu pravimo danes, Uh, in ne nazadnje je treba vključiti tudi vprašanje trajnostnega uh, financiranja. Kako bodo lahko agencije pač izvajale svoje uh, delo, kakšne finance bodo za to imele. Zdaj pa bi želela postaviti par vprašanj posameznim strokovnjakom. Rudi Greval, najlepša hvala za vaše predloge. v, na koncu ste povedali, da ne želite imeti nekega sistema, ki bo centraliziran na evropski ravni glede nadzora. To je razmeroma radikalen sklep. Ampak, če želimo imeti unijo kapitalskih trgov, mar niste morda mnenja, da namesto, da bi opravljali to zelo težko zakonodajno delo harmonizacije nacionalnih zakonodaj, ali ne bi bilo bolje, če bi okrepili evropskega nadzornika? zato da bi zagotovili več konvergenčnosti. Rekli ste tudi, da ne želite nadzornika nadzorniko. Vi vodite dobro etablirano inštitucijo, ekspertizo mislim, da vam priznavamo vsi, ampak mis, a, mislite, da isto velja za vse ostale nacionalne nadzorne organe. Sicer ne pravim, da bi, se, da bi morali z evropskimi organi zamenjati nacionalne organe, ampak vseeno pa je nekaj interesa v tem, da bi bilo oziroma je koristno to, da bi nek evropski organ preverjal izvajanje pravil, kako se borijo proti uh, nekim nepoštenim praksam na nacionalni ravni. Mislim, da bi lahko to izvajali iz uh, evropske ravni. Vprašanje za Sebastiana Albelo. Dve vprašanje pravzaprav. Kaj menite o tej povezavi med eh, predlogi komisije glede a, eh, nadzora nad centralnimi nasprotnimi strankami in pa te povezave med Emirjem 2 in a, tem, kar je bilo predlagano tu o izvršnem odboru. Mar ne bi bilo dobro združiti ta dva predloga, lahko bi imeli enega člana izvršnega odbora, ki bi bil zlasti pristojen za centralne nasprotne stranke. Glede prospektov, niste edini, ki se ne strinjate s predlogom komisije. Imam pa vprašanje v zvezi s tem. Glede prospektov, moramo dan niste mnenja, dobro, vse razumem, da če ste bliže trgu, razumete bolje, kaj se dogaja na trgu. Ampak eh, mar, morda ne potrebujemo tega duha konvergenčnosti, ki se mora razviti tudi na, podrugo, na področju prospektov. Če, bomo, če ne bomo prospektov vključili v nadzor, na kakšen način bomo potem sploh, lahko, sploh lahko zagotovili več konvergenčnosti eh, pri dajanju na trg eh, prospektov. Anfili, vi ste omenili skupino deležnikov. In želela bi, da malce bolj podrobno razložiti, kako bi konkretno spremenili predlog komisije v zvezi s tem. Zame je to sivo področje. Vidim, da se pač dajo neke nove pristojnosti tem skupinam, ampak točno kakšne pristojnosti naj jim damo, pač konkretni predlogi me zanimajo v zvezi s skupinami deležnikov. To bi bilo zelo dobrodošlo. Prav tako ste predlagali, da bi vsak SA imel svoj nek odbor za pravice potrošnikov. Mar ne bi bilo bolje predlagati, da bi imeli na ESMI nek eh, organ, ki bi horizontalno izvajal to funkcijo? Potem dve vprašanje tudi za Felixa eh, Hufelda. Vi ste povedali, da ne želite nadzornika nadzornikov. Pardon. Tako da vam postavljam pravzaprav to vprašanje, ki sem ga omenila že prej, sicer da bi morda lahko iz evropske ravni zagotovili boljši nadzor na nacionalni ravni. Eh, rekli ste tudi, da bi želeli ločiti nadzor od regulative. Ali to pomeni, da se strinjate s tem predlogom, zlasti kar zadeva financiranje? financiranje regulative nekaj, kar bi morali eh, financirati na nacionalni ravni? Eh, nadzor pa naj eh, financirajo finančni akteri podjetja. Žak Delarozer, za, za vas pa imamo vprašanje glede SRB-ja. Povedali ste, da bi ga morali ukrepiti, ampak upoštevati moramo tudi, kakšen je mandat In glede na mandat SRB, me zanima, če imate kakršne koli konkretne predloge. Včeraj smo se pogovarjali uh, z gospodom Dragijom in uh, opazili smo, da pač. Eh, oni pripravljajo politike, ki pa morda niso najbolj pripravljeni na izvajanje. Tako da me zanima, če imate kakšno mnenje v zvezi s tem. Glede centralnih nasprotnih strank pa imam enako vprašanje kot pri prejšnjem govorniku in sicer, ali bi se strinili s tem, da bi enemu članu a, novega izvršnega odbora oziroma upravnega odbora, kot temu pravite vi, dali to novo odgovornost, novo pristojnost za centralne nasprotne stranke. Hvala. Thank you. Um, I think, uh, we already... Najlepša hvala. Kar nekaj vprašanj smo dobili, tako da predlagam, da imamo najprej prvi krok eh, odgovorov, potem pa bomo dali besedo poročuvalcem v senci, ki bodo postavili nova vprašanja za govornike. Zanima me, kdo bo začel. Morda kar v istem vrstnem redu kot prej. Izvolite. Ja, najlepša hvala obema soporočevalcema za zelo pomembna in eh, kompleksna vprašanja. Začel bom s temo sorazmernosti. Kako zagotoviti več sorazmernosti eh, v delu SAJ-ov? Mislim, da je to v rokah eh, so zakonodajalcev. So zakonodajalci lahko na prvi ravni določijo naloge, ki naj bi jih eh, nadzorni organi SAI izvajali. Točno konkretno lahko določijo, kaj naj potem organi izvajajo tudi na drugi in tretji ravni. To se zaenkrat dogaja samo občasno, tako da bi najprej predlagal, da eh, se določijo te podrobnosti in se potem ugotovi, ali je treba sprejeti dodatne smernice, priporočila, vprašanje in odgovore. Morda bi to lahko specificirali že na prvi ravni. SAI e pa bi še vedno morali imeti nekaj fleksibilnosti glede priprave lastnih priporočil in uh, smernic, zato da bi imeli več uh, konvergečnosti na področju nadzora. Uh, v uredbo o SA-jih pa bi lahko vključili tudi načelo sorazmernosti in od SA-jev zahtevali, da se osredotočijo na to načelo tudi pri izvajanju ocene učinkov. Glede skupin deležnikov, pa takole. Po mojih izkušnjah eh, sodeč eh, bi se kar strinjal s tem, kar je povedala gospa Fili. In sicer skupine deležnikov so svetovalne skupine, one niso uh, nadzorniki SNA-jo. Zato se lahko strinjam, da ni pretirano dobra zamisel to, da bi skupinam deležnikov dali pravico, da ocenjujejo smernice glede tega, ali je skupina deležnikov upoštevala svoje pristojnosti. Uh, Eh, ko je izvajala svojo vlogo. Na ta način bi eh, fundamentalno spremenili trenutno situacijo. Tako da to priporočilo mi ni preveč všeč. Hkrati pa opažam, da obstaja neka potreba po več uh, varovalkah na tretji ravni, zlasti kar zadeva priporočila in smernice. In to bi verjetno morala upravljati, to vlogo bi moral upravljati nek prizivni eh, odbor ali pa sodišče. Gre za vprašanje, ali ESMA upošteva svoje pristojnosti, ko ukrepa. Glede nadzorne konvergenčnosti in glede več eh, pristojnosti za neposredni nadzor, to je vprašanje gospe Perez, to je zelo težko opisati oziroma odgovoriti na to vprašanje. Na začetku naj povem, da so SAI v preteklosti na zelo učinkovit način izvajali svoje naloge in pristojnosti. Kar zadeva ESMO, ESMA je pripravila metodologijo eh, konvergenčnosti na področju nadzora, sprejeli smo načela za udeležbo deležnikov v tem delu. v zadnjih štirih in petih letih se je jasno zares osredotočila na konvergenčnost na področju nadzora in dosegli smo ogromno. E, neka skupna kultura obstaja na področju e, nadzora, to priznavajo tudi nacionalni pristovni organi. Najboljši način, kako naprej, pa bi zdaj bil to, da se osredotočimo na specifične teme v prihodnosti. In sicer e, nacionalni pristovni organi morajo določiti področje, na katera se želijo osredotočiti, potem pa bi spremljali rezultate, ki so jih eh, nacionalni pristojni organi dosegli. To se mi zdi boljša rešitev kot pa neposredne pristojnosti na področju nadzora. Morda bo ESMA čez 15-20 let dobila več eh, neposrednih pristojnosti za nadzor, ampak predlagam, da. Gremo korak za korakom in postopoma poskušamo doseči boljše rezultate. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod Abeja. Well, um, um, well, I have three, three questions. Uh, uh, one, uh, the first one, uh... Tri vprašanja sem slišal in sicer prvo kot prvo. Ali obstaja neka možnost prikrivanja dela um, nacionalnih pristojnih organov in ESME? Odkrito povedano se mi to ne zdi problematično. Ne vidim neke nevarnosti, da bo prihajalo do neučinkovitosti. Pogoj za to pa je, da je načelo, da imamo ESMO, ki bo osredotočena zares na koordinacijo in na eh, promocijo neke konvergenčnosti na področju nadzora. Podpiramo tudi dodatna pooblastila, ki bi jih ESMA lahko dobila na določenih, na določenih področjih, kjer je to utemeljeno. Če bomo te dodatna pooblastila omejili na ta določena področja in jih ne reširili na prospekte, naprimer, ali pa na sklade, se bomo izognili nastanku neučinkovitosti. potem ne bi prišlo do tega ločevanja med nadzorom finančnih, inš, inš, inš, finančnih informacij, ki jih razkriva podjetje in prospekto in tako naprej. Do tega ločevanja ne bo prišlo, če bo ta predlog omejen in če bo nova pooblastila dal esmi samo za zadeve, ki so povezane s tretjimi državami. Če se bo ta predlog omejil, potem do prikrevanja ne bo prišlo. Prav tako pa bi želel izpostaviti še nekaj. Sicer sam sem predsednik eh, komisije za nadzor trgovanja z vrednostimi papirji eno leto in imam zelo pozitivno tis eh, delovanja ESME v zvezi s tem, kar je ESMA dosegla do zdaj na področju konvergenčnosti, glede nadzora, glede ustvarjanja neke skupne kulture. ESMA je organ, ki deluje dobro. In tu ne gre za pravzaprav odpravljanje nekih pomankljivosti, ampak moramo zasledovati te naše cilje in ambicije in da zgradimo unijo kapitalskih trgov. in eh, da bomo imeli v Evropski uniji zares integriran nadzorni sistem. To sem želel izpostaviti, zato ker slišimo eh, pesimistična mnenja glede eh, ESMEN. S tem se ne strinjam, menim, da je to zelo dober, dragocen organ, ki ga moramo še okrepiti. Drugo vprašanje pa se je nanašalo na te izvršne. Eh, na ta izvršna zasedanja, executive sessions, ki so bila predlagana v okviru Emirja. Ali je to eh, skladno s sistemom upravljanja, ki je bil predlagan v okviru reforme za SAE? Mislim, da je tu problem predvsem v časovnici. Reforma Emirja je bila prepravljena že prej, In avtori, pripravljalci so, so pač eh, pripravili ta sistem izvršnih zasedanj. Mislim, da to ni ne vem kako smiselno. Zlasti, če pogledamo, kakšen je globalni okvir za reformo SA, za SA. -je. Jaz bi pustil te odgovornosti na novem izvršnem odboru in ta ideja, da bi imeli enega člana, ki bi bil zlasti pristojen za izvajanje nadzora nad eh, CCP-ji, nad centralnimi nasprotnimi strankami, je zelo dober predlog. Glede tega, kar je bilo rečeno v zvezi s prospekti, vprašanje tu je bilo, kako doseči eh, več konvergence na tem področju. Tu imamo že orodja, ki bi jih lahko še izboljšali in ta orodja bodo več kot dovolj, naprimer peer reviewji, eh, ki jih vodi ESMA, potem eh, orodje za ugotavljanje kršitev evropskega prava, breach of law. Zaenkrat eh, se ESMA tega orodja ni posluževala zelo pogosto, potem bomo v mislih tudi orodje pripravljanja načrtov za nadzor, ki je tudi zelo koristna. Potem pa je tu še vprašanje izvajanja, pravilna drugi in tretji ravni za prospekte. Tudi to bi znala biti odlična priložnost eh, za to, da bi poskrbeli za to, da bo vse urejeno, tako da, bo, da se bomo izognili uh, regulatorni arbitraži na tem področju. Hvala. Najlepša hvala. Anfili, izvolite. Hvala, gospod uh, predsednik. Bom govorila kar o materinščini. Dve skupini vprašanj sem slišala za me. Najprej prvo vprašanje. Uh, glede skupine deležnikov in potem eh, varstvo potrošnikov. Najprej glede skupin deležnikov. Skupine deležnikov eh, so skupine, ki imajo samo posvetovalno vlogo, kot je povedal že gospod Vejl. Sama sem člana, članica EBA-ja in ne glede na to, kakšna je aktivnost te skupine, nismo nikoli videli nikakršnega učinka. Sama eh, sem pripravljala tudi različne teme za obravnavo. Po zaključku eh, mandata vsake skupine pripravljamo neke sklepe, učinkov pa nikoli. Ni bilo. Nikoli niso na podlagi tega, kar smo pripravili mi, spremenili niti ene smernice. Torej, naša skupina deležnikov ni imela nekakršnega učinka v procesu. To, kar bi lahko izboljšali, je ta obveznost, eh, ki obstaja na določenih panelih za potrošnike. In sicer vsaka, vsak organ mora točno poročati o načinu, kako so upoštevali priporočila skupine deležnikov. Glede same sestave Pomembno je, da so te skupine uravnotežene. Jasno je, da obstaja neravnotežje med predstavniki uporabnikov in predstavniki industrije. Predstavniki industrije pač imajo močno zaledje, ki pripravlja njihove prispevke, veliko dela v to vložijo. To delo pa je veliko teže in bolj kompleksno za uh, predstavnike uh, uporabnikov. Morali bi imeti nek način za kritje stroškov, za udeležbo uh, predstavnikov MSP-jev in uh, za predstavnike uporabnikov. Podobno kot drugot pa bi lahko imeli tudi proračun za predstavnike uporabnikov, zato da bi leti lahko izvedli neke dodatne analize in raziskave. Glede mandata za zaščito potrošnikov finančnih storitev, Finance Watch eh, tu deluje z drugimi deležniki, naprimer zastopniki malih vlagateljev in tako naprej in skupaj smo jasno povedali, da smo zelo razočarani s pričo novega predloga. Tudi zato, ker je v tem novem predlogu jasno, da zaščite potrošnikov pravzaprav niso vključili v to reformo za ISA. -ja. Lani smo nekako začutili, da obstaja neka volja, da bi šli malce dlje in govorili smo celo o um, nekem modelu Twin Peak, kjer bi imeli makrobanotetni nadzor eh, nad uh, izvajanjem poslovanja, ampak potem nismo zasledili več uh, te teme v uh, samem predlogu. Omenili ste, da bi morda uh, bilo prav, da damo to pristojnost esmi. To bi bil za nas ogromen, ogromen korak naprej. Sicer bi bilo veliko bolje, če bi imeli ločen organ za zaščito potrošnikov, ampak če bi to pooblastilo, to pristojnost dali esmo, bi bil velik korak naprej. Uh, Omenjena je bila tudi vzpostavitev nekega odbora, kjer bi imeli nacional, zastopane nacionalne organe za zaščito potrošnikov. To je zares nek minimum. Tudi v luči tega, ker, se, ker postaja želja, da bi to uredbo sprejeli še pred iztekom tega mandata. Prav tako želimo, da bi v besedilu jasno zapisali, da bomo imeli neko proračunsko postavko. Uh, um, za te aktivnosti. Če ne bo vse skupaj postavljeno na stranski ter treba je zagotoviti, da bodo na nadzornih organih imeli kadre, ki bodo poskrbeli zlasti za to, ki bodo zadoženi samo za to. Najlepša hvala, gospod Ufeld. Hvala, gospod predsedujoči. Kar nekaj različnih uh, tem bilo omenjenih tudi v obliki vprašanj. Začel bi z vprašanjem sorazmernosti gospoda Balca. Sorazmernost je, eden izmed, je ena izmed najpomembnejših načel pri izvajanju aktivnosti nadzora in sloni na več stebrih. Prvi stebr je ta pravni proces, kot je omenil gospod Vejl. Bolj kot eh, pač politiki pustijo nadzornikom ogromno manevrskega prostora, in to bolj pravilo kot izjema, bolj obstaja potreba, da pojasnimo točno, kakšne pristojnosti imajo, če ne, če ne, ne bo prihajalo do izvrševanja, do izvajanja. In to a, moramo določiti na drugi in tretji ravni. Tako da bi bila sorazmerna zavretna drugačna, če bi imeli bolj specifične smernice že na prvi ravni. Ampak tudi, če do tega ne bi prišlo, pač vemo, da v nobeni državi po sveti ne moramo ničesar uh, urediti posem podrobno na prvi ravni zaradi česar je pač treba določene podrobnosti urediti na administrativni ravni. Želel bi tudi uh, braniti um, ehm, ulogo, ki jo ISA imajo na tretji uh, ravni. Govoreno, go, govora je bilo o self-empowerment, o nekom opolnomočenju. Pač vsak organ mora imeti uh, neko pristojnost, da izvaja svoje eh, eh, pristojnosti in mora si vzeti nekaj pristojnosti. In to je tudi konec koncev namen tretje ravni. Seveda se lahko pogovarjamo o tem, ali je nek organ prestopil eh, črto svojih pristojnosti in mandata in to je pravno vprašanje. In nimamo nekega dobrega sodnega sistema, na katerega bi se lahko obrnila inš, katerakoli inštitucija. Evropsko sodišče je nekako preveč oddaljeno od teh zadev, zato da bi se obrnili na njih. Lahko bi imeli nek, arbat, nek, nek arbitražno sodišče za to. Še ena komponenta sorizmernosti pa je razlikovanje med, nadzir, med eh, nadzorom in predpisi, med regulativo nadzor mora, se mora odvijati kar se da blizu a, uh, terena, če ne, ne bo učinkovit. Bolj, ko bo nadzor odaljen in trenutno smo v procesu nekega zgodovinskega eksperimenta glede bančnega nadzora v Evropski uniji, ki je zdaj predmet izvajanja na ECB-ju. Tam sedimo vsak drug teden in e, sprejemamo zelo podrobno odločitve glede majhnih majhnih bank eh, v Evropi in to je ogromen izjiv. Sorazmernost pomeni tudi, da se mora nadzor izvajati, kar se da uh, blizu terena. To je zelo pomembna komponenta. Zdaj pa naj pokomentiram še to, kar je povedala gospa Beres, glede konvergence, glede konvergence na področju nadzora in glede upravljanja. Pač sam sem povedal, da ne želim eh, nadzornika nadzornikov. Posem se strinjam s tem, da je ključna konvergenca na področju nadzora. To je ključen mandat, ki ga ISA e imajo in je kot tak tudi eden izmed najpomembnejših elementov njihovega dela. Podobno kot uh, moji sopenalisti tule, izražam presenečenje nad skepso, ki smo jo slišali in zasledili glede uspeha Izajo. Sam lahko povem, da je delo, ki ga Eba, Jopa in Esma upravljajo, izjemno pomembno in eh, je velik korak naprej. Nima smisla poskušati usiljevati eh, neke posebno nove rešitve. Enotni pravilnik, ki vključuje ne samo regulativo, ampak tudi nadzorne prakse, uh, je nekaj, kar zdaj imajo na vseh treh SAA-jih. To je zelo pomembno orodje, ki ga je treba okrepiti. Postavili ste mi zelo specifično vprašanje in sicer kako, eh, kakšno je moje mnenje, če nek nacionalni pristojen organ ne bi upravljal svojih nalog in če bi moral potem ukrepati SAA-ji. Ja, odgovor je ja, morali bi ukrepati, ampak že ukrepajo, že lahko ukrepajo v današnji situaciji, tam mandati imajo. In sam sem že bil na tovrstnih razpravah. Vemo, da ta mandat, to pristojnost imamo in bi jo lahko uporabili, če bi bilo to potrebno. Pred eh, parimi tedni, ko so začela veljati MIFID in MIFIR, smo dobili celo vrsto novih pristojnosti glede ukrepanja o posameznih eh, proizvodih. Seveda pa moramo paziti na to, kako se bo to potem izvajalo v praksi. Ehm, ne bi smeli zdaj takoj želeti spreminjati tega sistema. Vi sprašujete, kako in kaj se s subsidijarnostmi, pristojnostmi, ki jih naj SAE bi imeli, če nacionalni pristojni organi ne bi opravljali svojega dela. In ja, te pristojnosti morajo imeti. Glede upravljanja, in s tem bom tudi zaključil, bi se želel navezati na to, kar je povedal gospod Delarozier, In sicer pomembno je, da vseh SEA-jev ne obravnavamo na enak način. Pomembno je pač priznati, da eh, bomo v prihodnosti imeli vedno več diferencijacije med temi tremi organi. To, da bi imeli nadzorni organ na EBA-ju, mislim, da je posem nesmiselno. Vzpostavitev nadzornih organov na EOP-i je verjetno smiselno, glede tega se strinjam s tem, kar je povedal gospod eh, Delarozier glede internih modelov. ESMA pa je drugačna. In kot je povedal gospod Albela, nam praktični oziroma iz praktičnih razlogov zelo težko gremo z določenimi odločitvami na odbor eh, oziroma na eh, svet guvernerjev, Strinja se tudi s tem, kar je povedal gospod Larozier v zvezi s tem in sicer bolje bi bilo, če bi imeli model, kjer bi trenutni upravni odbor nekako povišali v izvršni odbor, bi imeli no, en, tri, štiri člane, ki bi bili pristojni za nadzor. To bi bilo zelo smiselno. Ukolikor pač uh, njihova ključna funkcija nadzornikov ne bo ohromljena, če ste na to ciljali. Skratka, če bi upoštevali predlog komisije glede ESME, bi imeli um, izvršno sejo, izvršni odbor in uh, odbor nadzornikov. Nek sistem, ki bi temeljil na treh stebrih. In mislim, da to ni smiselno. Tega ne bi svetoval. Torej, to, kar je predlagal gospod Razjer, je pot, ki bi jo zagovarjal tudi sam, je praktična in priznava to potrebo, da je treba um, imeti diferencijacijo med nadzorom in upravljanjem. Potem pa še nekaj glede financiranja. Ja, drži to, kar ste povedali. Skladno z logiko, ki sem jo zagovarjal, je to spremljivo in pravzaprav že ustaljena praksa, da zaračunavate pristojbine inštitucijam, ki so predmet nadzora. Prisluhnil sem tudi to, kar je povedal gospod Larozier. Povedal je pač njegovo mnenje v zvezi s temi 60 odstotki, ampak to se je nanašalo samo, ukolikor ESA izvaja nadzori. To bo relevantno za ESMO, ne pa za EJOPO in uh, ESMO. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Nekateri smo bili res zelo presenečeni, ko smo videli ta skupni enotni predlog. Želeli bi si bolj diferenciranega pristopa, ampak v enotnem mehanizmu lahko zagotovimo takšno diferenciacijo. Gospod Larozier. Najlepša hvala, predsednik. Poskušal bom odgovoriti na vprašanja, ki so mi bila zastavljena. Najprej se bom odzval na vprašanje gospoda Balca. če želimo razumeti bistvo tega, kar potrebujemo z vidika upravljanja, kajti na to se je nanašalo vaše vprašanje, moramo razmisliti o osnovnih vprašanjih. Ko sem predsedoval pripravi poročila, smo imeli v prvi vrsti v mislih regulativo. Zgroženi smo bili nad dejstvom, da prihaja do zelo velikih eh, razlik pri urejanju v posameznih državah članicah. Naše poročilo se je zato nanašalo predvsem za, na enotni pravilnik, kako zagotoviti homogeno zakonodajo. In eh, vsi trije ESI so, po mojem mnenju, dosegli zelo dobre rezultate na podlagi skupnega pravilnika. Ampak s časoma potem, ko je oblikovan enotni pravilnik, se zgodi, da prihaja do pri, težav pri enotnem izvajanju na konvergenčen način. Zato ima Pervonš Perez prav. Poudarila je vidik konvergence nadzora. Sedaj se je zgodba premaknila od skupnih pravil do več eh, skupnega pristopa pri izvajanju pravil. In tu se zadeve zapletejo. Nekatere države, nekatere elemente izvajo na bolj relevanten način, druge pa manj. Tako da pride tudi do konfliktov interesa. Gospod Hufeld me je pravkar spomnil na to. da bi se vprašanja konvergence pri nadzoru lahko bolje lotili tako, da bi okrepili trenutni upravni odbor. Lahko bi ga napolnili še s tremi nespornimi člani, ki so na podlagi svojega strokovnega dela pokazali, da so dovolj izkušeni, da, po, da poznajo težave in da so objektivni. Takšni ljudje so na voljo in to se mi zdi dobra zamisel. Ko pride do konflikta interesov znotraj eh, upravnega odbora in če imaš na voljo še izvršni odbor, eh, si seveda ne želiš, da bi ljudi razočaral. Tako da celoten kontekst ni najbolj enostaven če bi si zamislili dve ali tri nesporne avtoritete na tem področju, se mi zdi, da bi bil to velik plus z vidika konflikta interesov, ne samo za evropske nadzorne organe, ampak eh, za Evropsko unijo kot celoto. Kajti v končni fazi ste se vi kot parlament odločili za konvergenco in eh, to je treba tudi izvajati. Torej, vse to nam lahko pomaga k pozitivnemu reševanju tega problema. Pervonš Beres mi je zastavila dve vprašanji. Najprej glede zamislitega, da bi imeli nekega strokovnjaka, ko gre za centralne nasprotne stranke, znotraj tega, kar bi jaz imenoval upravni odbor. To se mi zdi dobra zamisel. Nikoli ni slabo predvideti nekoga, ki ve, zakaj gre. Ne strinjam pa se glede enega elementa predloga komisije, ki pravi, da bi pripravili poseben pododbor glede CNS-ov. S tem bi se zadeve zapletle, to bi lahko bil tudi razlog za manjšo učinkovitost. Tako da mi je vaša pot bolj všeč. Zastavili ste tudi vprašanje glede SRB-ja. Priznati moram, da sem se zmotil, ko, sem, ko smo pisali tole poročilo. Mislil sem, da bomo ECB, ki ima več pristojnosti in večjo kredibilnost, pripisali še nalogo makrobonitetnega nadzora. In v končni fazi sem ugotovil, da to ni dobra zamisel. Zakaj? ECB in eh, njeno podstrukturo e SRB je težko zaprositi za to, da kritizira lastno monetarno politiko. Tudi sama je lahko eden izmed motečih dejavnikov na trgu. In poročila Evropskega odbora za sistemska tveganja so tehnično pravilna in dobro pripravljena, ampak dinamika znotraj te organizacije je na dokaj nizki ravni. In tudi učinek eh, njihovega dela na trg je skoraj da blizu ničli, gospa Beres. Tako da morda bi bilo bolje imeti SRB, ki bi bil nekoliko bolj distanciran od ECB, v katerem eh, bi torej sedeli ugledni akademiki. Ti ne bi imeli pristojnosti sprejemanja odločitev, bili bi bolj eh, moralna instanca, ki bi lahko preučevala vidike upravljanja. In še zadnji komentar glede tega, kar je pripomnila Pervonš Perez. Gre za točko, ki je zelo pomembna, pa se je danes do povdan še nismo dotaknili. Gre za skupno unijo kapitalskih trgov, za skupno finančno unijo. Vse, vsi ti elementi so med seboj povezani. ESMI ne bi, smeli, ne bi smeli prenavljati prek predvidevanja dodatnih eh, pristojnosti, ki bi lahko bile tudi redundantne ali odvečne je pa to zanimiva pot naprej. Potem, ko se bo polegal v sprah okrog Brexita, bomo imeli v Evropi dva trga. Imeli bomo londonski city in kontinentalni trg z obstoječimi članicami. In kdo bo tisti, ki bo sposoben oblikovati platformo za sodelovanje, ki bi lahko obravnavala prihodnost evropskega trga v prihodnem globaliziranem trgu? Odgovor se glasi. Bodi si bo to stara diplomacija 19. stoletja, ko bo mm, Bank of England se borila proti ECB-ju in podobno ali pa bo šlo za kolaborativen proces, proces sodelovanja. In sam bi si želel, da bi bil to res proces sodelovanja in tu bi ESMA morala odiglati pomembno vlogo. ESMI bi morali pomagati. Ne bi je smeli prisiliti v preveč novih pooblastil. Zavzeti bi morali pristop pod po korakih, kot smo slišali, in to podpiram. Tisto, kar smo ustvarili v letih 2010 in 2011 z evropskimi nadzornimi organi, bo prihodnje če dalje bolj pomembno. Najlepša hvala. No, we... Najlepša hvala. Sedaj pa začenjamo z drugim krogom, s poročevalci v senci in s postopkom pritegnitve pozornosti. Prve je Case Wimbledon. Najlepša hvala in hvala vsem eh, panelistom. Veliko ste prispevali, slišali smo veliko modrih besed in eh, prepričana sem, da jih bomo vsi upoštevali. Predlagala bi, da tudi mi, ki smo bili odgovorni za to, da smo sprejeli predlog o ESA-jih, eh, lahko rečemo, da smo ponosni na to, kar smo dosegli. Kljub kritikam smo veseli, da ESA-ji dobro delujejo in da so vsi sprejeli enotne pravilnike. Seveda pa je prišlo do raz, razhajanja. In večino časa v preteklih letih sem eh, delala na trgu glede, na zakonodaji glede trga in glede SAJ-ev. Tako da bodo šle moje komentarje bolj v to smer. Dejali ste, da bi na ravneh 1, 2 in 3 imeli bolj proglobljeni nadzor, ampak eh, mi ta nadzor predvidevamo bolj za strokovnjake in ne za politike. Mislim, da nismo dovolj eh, podkovani, da bi odpravljali še bolj podrobljeni nadzor. Potem konvergentnost. Pri ESA-ji gre prav za konvergenco in eh, to je njihova naloga in vesela sem, da ste dejali, da so ureditve glede tega že ustrezno zastavljene. Me pa skrbi, kako se to izvaja. Recimo pri repozitorijih trgovinskih poslov lahko spremljamo šest transakcij od osmih, pri dveh pa ne moremo dobiti podatkov. Tudi glede standardizacije podatkov je, prihaja do velikih pomislekov. Sporočevalcem glede MIFID-a 2 se strinjamo tudi glede tega, kako smo prišli do te situacije, da ko imamo vodilne in najpomembnejše akte, te, ki naj bi začeli veljati 17. januarja, kako lahko pride do tega, da v nacionalne statute niso bile prenesene te določbe. In eh, s tem se morajo soočati nacionalni pristojni organi in ESMA vsak dan. Pravijo, da bodo ravno kar začeli izvajati eh, nove predpise, ampak to kaže na to, da konvergenca nadaljuje niti na najvišji ravni. Prav tako bi spregovorila o mm, neposrednem nadzoru. Nadzor cene saj je zelo politično vprašanje in zelo aktualno vprašanje. Delala sem zadnjih devet let na mm, strukturah, eh, ki se nanašajo na trg glede CNS-ev. In zanima me, ali menite, da bi ESMA morala neposredno spregovoriti spremljati TNS-ov. Zakaj ne bi potem spremljali tudi ICSD-jev in CSD-jev? Glede na to, da so to glavni akterji, ki lahko dejansko vplivajo na finančno stabilnost in uh, poglobijo šoke. Tako da, ko se sprašujem, ali ne bi morali pogledati celotne infrastrukture trga, ko govorimo o tem, katere infrastrukture ne bi spremljali. Ne bi smeli govoriti samo o CNS-ih zaradi tega, ker je to politično aktualno vprašanje zaradi Brexika. Prav tako me zanima, kako je s sistemsko pomembnimi CNS-i. Na voljo je tudi nadzornik in regulator za to entiteto, ki je danes z nami. In pohvalila bi vaše delo. Mislim, da ste v odnosu do tega subjekta izve svoje delo izvedli izvrstno, tako da se sprašujem, ali bi to ESMA res lahko opravila bolje. Tako da nekoliko dvomim glede v naloge pripisane ESMA, glede na to, da že imamo mm, dovoljšne zmogljivosti glede tega. Še en komentar glede prospektov. Panelisti pravite, da ESMA ni treba potrejevati prospektov. Mm. Nedavno smo obravnavali uredbo o prospektu in zelo dolgo smo razpravljali o njej in odločili smo se, da to ne bi smelo soditi v mandat ESME. Vprašanje, ki smo ga obravnavali na enem izmed kosilov v Bruslju, je pokazal, da je um, regulator eh, britanske borze dejal, da niti en sam subjekt ni uporabil možnosti za čezmejno delovanje ki, kar predvideva uredba o prospektu. Zakaj smo potem to sploh predvideli? Hvala. Gospod Klinc, najlepša hvala. Najprej bom podal uvodne pripombe, na to pa zastavil vprašanje. Mislim, da se vsi strinjamo glede ciljev, ki jih želimo doseti dosežti boljša konvergenca nadzora in odprava regulativne arbitraže in visoka stopnja zaščite potrošnikov, ki bi bila enaka bolj ali manj posod v Evropi. Vse to bi radi zasegli na čim bolj učinkovit način. Predlagali ste, da bi to izvedli na bolj evolucijski način eh, v desetih, petnajstih letih, ampak nisem prepričan, da imamo ta čas na voljo. Trg finančnih storitev se izredno hitro razvija. Posod po svetu, predvsem v Aziji, opažamo, da prihaja do novih tehnologij, do novih akterjev na trgu, s katerimi še nismo seznanjeni. Vendar pa bodo sprememb eh, prišlo hitro in eh, ti akteri ne bodo podvrženi običajnim regulativnim nadzornim mehanizmom in ne bi se smeli zanašati na to, da imamo na voljo toliko časa. Bolje bi bilo, da ukrepamo čim hitreje. Sedaj pa glede vprašanj. Prvo vprašanje je namenjeno na predsedniku Bafina. Omenili ste, da ne bi smeli imeti nadzornika nadzornikov. S tem se načeloma strinjam. Sprašujem pa se, ali opažate tu tveganje. Če bomo sprejeli predlog komisije in ga začeli izvajati v trenutni obliki, potem bo prišlo do negativnega odziva, predvsem strani tistih nacionalnih pristojnih eh, organov, ki so že dobro vzpostavljeni, ko gre recimo za Bafin ali pa za AMF. Bi lahko zaradi tega prišlo do neke vrste sabotaže konstruktivnega sodelovanja strani teh subjektov. Po drugi strani pa smo nedavno imeli primer eh, banke ABLB v Latviji. Ta je bankrotirala. Sprašujem se, kako je možno, da nacionalni pristojni organ v Latviji in evropski nadzorni organi niso predvideli poteka dogodkov. Kaj bi se moralo spremeniti, eh, da ne bi prišlo do tako hitre likvidacije? Potem drugo vprašanje za predstavnika Finwatcha, za predstavnico Finwatcha, to se nanaša na financiranje. Predsednik Bafina je dejal, da bi morali razlikovati med regulativnimi skladi in eh, financiranjem nadzora. Zanima me, kakšen je odziv Finance Watcha na ta predlog? Ali menite, da bi bilo smiselno odpraviti finančni prispevek nacionalnih pristojnih organov? Sam dvomim v to. Sam osebno bi rad, da bi en nacionalni pristojni organi še naprej eh, sofinancirali dejavnosti ESI-ov. Če bomo financiranje mm, razdelili med Evropsko unijo, torej 40 odstotkov, in preostanek na finančni sektor, se lahko pojavi tveganje, da dejavnosti ne bodo dovolj učinkovito nadzorovane. Zaradi tega bo lahko prišlo do previsokih stroškov po nepotrebnem. Glede e SRB-ja naj zastavim vprašanje gospodu Larosieru. Šlo je za vprašanje, ali bi imeli enako predsedstvo tudi, ko gre za vodenje ESRB. E Nedavno sem eh, se posvetoval o tem. Pogosto sem pri tem naletel na izjavo, da je e SRB nekakšna črna skrinjica, in da ni pripravljena dovolj komunicirati o tem, kaj počne in kako, da uporablja modele in algoritme, glede katerih eh, nišče ne ve, kako delujejo in jih nič ne, ne razume, glede na to, da o njih ni na voljo dovolj informacij, da to ni bilo ustrezno sporočeno javnosti. Kaj bi torej lahko predlagali, kaj bi lahko storili za to, da bi bil da bi ESRB lahko zagotovil uh, svoj doprinos. Hvala. Najlepša hvala. Sven Gigold. Well, I would like to remind that some of the proposals. Rad bi nas spomnil na to, da nekateri predlogi komisije, o katerih razpravljamo sedaj, so bili pripravljeni na podlagi poročila parlamenta, ki smo ga pripravili o koncu zadnjega sklica, ki sem ga imel čast oblikovati In eh, v tem poročilu smo ugotovili nekaj, kar je bilo do sedaj samo postransko omenjeno. Ugotovili smo, da smo z oblikovanjem evropskih nadzornih organov zagotovili za te organe zelo širok mandat. In zaradi tega se mi zdi nekoliko smešna razprava o tem, da so te ESA-ji prestopili, prekoračili svoje mandate. Prosim te navedete vsaj en primer glede tega. Strinjam se z gospodom Hufeldom. Nihče ni bil zmožen navesti niti enega samega primera. Tako da še vedno čakam na argumente. ESA-jem smo res zagotovili širok mandat. Ampak, če na to preučimo, kaj so ESA-ji storili in katere katera pooblastila so izkoristili, ugotovimo, da so na nekaterih eh, področjih eh, dobro izkoristili svoj mandat eh, in da v nekaterih primerjih pač niso bili sorazmerni in da so šli v prevelike podrobnosti. Ampak, ko gre za oblikovanje pravil, pa mislim, da so SAI svojo nalogo opravili dobro. Če pa vprašamo na to, mm, podjetja, ki se ukvarjajo s finančnimi storitvami in potrošniki in jih vprašamo, če menijo, da so na voljo enake pogoji za vse v Evropi. Torej, če jih vprašamo, ali imajo dejansko enak način nadzora in enak način delovanja trga na strani ponudbe in popraševanja, bodo ljudje odgovorili ne. Tako da ne moremo govoriti o enotni uniji kapitalskih trgov in deloma zaradi tega, ker ESA niso izkoristili vseh svojih pooblastil. Ne bo se ne spuščal vsa pooblastila, izpostavil pa bi spremljanje izvajanja evropske zakonodaje in uh, zagotavljanje kulture skladnosti in ustreznega izvanja. Tako da me zanima, kateri so specifični ukrepi, ki bi jih predlagali vi za to, da bi prekinili to nespoštovanje pravili, neuporabo pooblastil, predvsem, ko gre za zaščito potrošnikov. Gre za realno stanje, da običajni potrošniki preplačajo številne proizvode, ki jih eh, kupijo. In še zadnje vprašanje za gospoda Delarozjeja. Veliko pomembnih predlogov ste podali glede upravnih struktur ESI-ev. Cenim tudi vašo samokritičnost eh, glede oblikovanja ESRB. S temi komentarji se tudi strinjamo kot parlament. Glede tega, ali bi ESRB moral biti izven ECB ali imeti drugačno predsedstvo, naj povem, da s tem še ne bi razrešili vprašanja, ki ga je izpostavil gospod Klint. In sicer, nimamo jasnega nabora pristojnosti. Imamo enega predsednika in eh, veliko omizje, ki na to sprejema odločitve kaj bi menili glede manjšega upravnega organa znotraj SRB, ki bi se ukvarjal z makroekonomsko stabilnostjo. Imeli bi torej v bistvu neke vrste svet za namene ekonomske stabilnosti v Evropi. Tako bi lahko jasno razdelili pristojnosti in odgovornosti in tako bi bilo lažje obdelati z veliko kot eh, sedaj, glede na to, da je število članov ESR res zelo veliko. Gospod Langen. Hvala. Dodal bi še dve vprašanji, poleg teh, eh, ki so jih uh, zastavili kolegi. Najprej bi izpostavil krizo glede Latvije. Tu me zanima mnenje strokovnjakov ali meniti, da je svet ECB in nadzorni mehanizem sposoben sprejeti odgovornost in se kaj naučiti iz tega in zadeve izboljšati v prihodnje? Drugo vprašanje pa je vprašanje možnosti tega, da bi se sami odločali glede vprašanj, ki bi jih obravnavali. Gospod Gigol je, Gigolc je izpostavil samo en primer tega, ko je ESA prekrati prekoračil svoje pooblastila. Jaz poznam več primerov. Če si pogledamo samo EU, pa vidimo ogromno stvari, ki jih je izvedla EU, pa pravzaprav zato nima pooblastil. EU pa sicer lahko pravi, da gre za to, da spremljajo izvajanje evropske zakonodaje in upoštevajo tudi mnenje parlamenta. Uh, ampak eh, ne vem, ali je to nujno v pristojnosti tudi drugih ESA, tako da me tu zanima mnenje strokovnjakov. Hvala. Brian Hayes. Najlepša hvala. Gospod Hayes. Čisto na kratko, gospod predsednik, najlepša hvala vsem govornikom za prispevke k tej zelo pomembni razpravi. Tisto, kar je dejal Mario Draghi, ko je govoril o krizi včeraj, se mi je zdelo zelo pomembno, da ni šlo v prvi vrsti samo za bančno krizo in za krizo na področju kreditev in ustvarjanje balonov. Šlo je tudi za pomagljivosti na področju nadzora. Regulativa in nadzor, to sta dve strani, ki jih moramo nenehno pregledovati, zato da zagotovimo pravo razmerje. To moramo zagotoviti sorazmerno sedaj poskušamo krepiti zmogljivosti na uniji kapitalskih trgov. In to vpliva na celotno Evropsko unijo in na celoten del tega sveta. In eh, v kontekstu Brexita se sprašujem, do kakšne fragmentacije bi zaradi Brexita lahko prišlo. Mislim, da bi to lahko bila več velika groznja za finančno stabilnost. Tega ne smemo podcenjevati. Samo nekaj kratkih pripomb bi izpostavil. Ko smo govorili o IORP-u in o dosejo glede tega, smo ugotovili, da ima EOPA vlogo posrednika med državami članicami. Z vedika regulativne arbitraže potrebujemo njihovo pomoč. Ta element potrebujemo, če želimo zagotoviti, da bo čezmejni trg deloval. Veliko je primerov, ko čezmejni trg ne deluje dobro zaradi pristopov, ki jih eh, zauzema en regulator napram drugemu. Poleg tega bi se nam vezal na to, kar je dejal uh, Sven Gigold glede skupne kulture nadzorništva. Pomembno je, da nadzornike zberemo za enim omizjem, torej nadzornike v okviru ESI-ov. Tako lahko oblikujejo dobre prakse in uh, odpravimo zlorabe na enotnem trgu. Dobro je in to potrebujemo, da zagotovimo kulturo nadzora. In eh, Werner Langen je dejal, da je prišlo do kršitve pristojnosti ESA-ja, sploh ko gre za to, kar se predvideva glede mini trgov in eh, na prvi ravni. To sem že izpostavil. ESMA je podala priporočila glede odpovedni lasništva nad delnicami in to je bilo nesrazmerno. Enako velja za predlog glede prospekta. Predlog komisije je čisto drugačen od tistega, ki smo ga prvotno obravnavali. To je dejala tudi Kay Swinburne. Mislim, da smo nedavno razpravljali prav o teh predlogih. In glede virov, bi zastavil še eno vprašanje. Ocena učinka komisije mislim, da je podcenila število zaposlenih, ki bi jih posvetovali. Ne samo z vidika števila oseb, ki jih potrebujemo, temveč tudi z vidika sposobnosti teh oseb. In uh, povedal sem že, zakaj se ne strinjam s tem, kar je glede tega dejala komisija. Ampak zdi se mi, da je prišlo do podcenjevanja glede števila zaposlenih in kalibra oseb, ki jih potrebujemo za to, da bi lahko izvedli tisto, kar predvideva trenutni predlog komisije. Hvala. Um, um, I... Najlepša hvala. Tudi sam bi imel kratko vprašanje za paneliste. Gre bolj za pripombo kot vprašanje. Na to me je navedlo nekaj pripomp, predvsem Žaka de la Rosjeja. Glede tega, da je morda povezava med vidikom upravljanja in dodelitvijo pooblastil močnejša, kot smo si mislili. Tu je treba upoštevati funkcijo oblikovanja enotnega pravilnika, to je manj sporni element. V mislih imam predvsem eh, neposredni nadzor in konvergerco nadzora na tistih področjih, kjer je to primerno. Pri tem je ključno vprašanje, ali z vidika upravljanja lahko predvidimo korektivno lastništvo na tem strani tistih, ki sedijo za istim omizjem. Tu gre za nacionalne pristojne organe. Ne gre za nacionalne pristojne organe napram ESMI. ESMA je organ, znotraj katerega se zberejo nacionalni pristojni organi. In uh, upravljanje prek ureditve, ki jo predlaga gospod Delarozje, bi lahko zagotovilo, da bi imeli ta občutek skupnega lastništva nad izboljševanjem konvergenčnosti nadzora, tam, kjer potrebujemo neposredni nadzor. Šlo je pa tudi za teoretične razprave o tem, ali bi lahko nek nacionalni pristojni organ eh, se lahko odzval negativno, ker meni, da že tako deluje dobro. Lahko pa se težava pojavi na celotnem trgu, čež da nekateri opravljajo svoje delo, drugi pa ne. Kako bi lahko na kolektivni ravni odpravili ta neskladja. Ne moremo zanikati, da do njih prihaja. Ne moremo reči, da smo v idealnem svetu. Zakaj bi komisija sploh želela kaj spreminjati, glede na to, da svoje delo opravljamo izvrstno? Problem je v tem. Delamo dobro, ampak okrepiti moramo zgobljivosti za to, da postanemo enotni trg tudi iz vidika kapitala. Pri bančnih zadevah so zadeve popolnoma drugačne, tam so zadeve jasne, imamo SSM, in enotni pravilnik pri EOP-i pa so zadeve drugačne, tako da se moramo osredotočati na drugačno vprašanje. Gre za vprašanje glede tega, kako bi se lahko dogovorili glede tega, kar predlaga komisija, kako bi zagotovili, da bodo strukture učinkovite, obenem pa omogočale deležnikom ESI-ev, eh, e da imajo občutek lasništva na postopkom. In vi, tudi nacionalni pristojni organi bi lahko pri tem eh, zagotovili, da se stori tisto, kar je treba zagotoviti iz vedika usklajenega nadzora. Seveda je treba pri tem upočevati načela dodelitve pristojnosti in subsidijarnosti in sorazmernosti, kadar pač ni treba ukrepati, ni treba prevideti ukrepanja. Prav tako ne želimo nadzornika nadzornikov. Radi bi, da se zagotovi enotno izvajanje evropske zakonodaje na notranjem trgu. To bi bilo torej moje vprašanje. Prosil bi vas, da se držite vsak treh minut za zadnji krok odgovorov na vprašanja. Prosim. Hvala lepa, predsednik. Ja bom kratek. Vse to toče se bom na. Ne... Štiri stvari. Začel bom s kompleksnostjo in prvo ravnjo. So zakonodajalec bi lahko specificiral in določil naloge na tretji ravni, da bi bile bolj konkretne. Na prvi ravni naj ne bi zagotavljali podrobnosti, ampak je treba specificirati, kaj naj bi naredile, naredili organi jesa. Na ta način bi zagotovili sorazmernost in subsidijarnost. Zakaj smo priča takšni kompleksnosti? Na trgu imamo zdaj šest ravni zakonodaje, na evropski ravni tri ravni in potem še na nacionalni ravni tri ravni, tri plasti. To je čisto preveč. Gre namreč za izvedbena pravila na nacionalni ravni, ki jih pripravljajo nacionalni organi in ministrstva in še tri ravni na ravni EU. Jaz bi res pozval k temu, da bi bila pot naprej taka, da naj bi imeli nek kodek za 10 do 15 let za vse države članice na eni ravni in potem še ena raven na nacionalni plati, dve ravni, to je čisto dovolj. Nimamo rešitev za vse danes. Sprememba v upravljanju lahko, je lahko koristna. Če bi dali izvršilnemu odboru nekaj več pooblastil, to bi pospešilo postopek, bolj fleksibilen bi bil postopek tudi za začetek pregleda med enakimi. Predvsem pa si moramo prizadevati za izmenjavo dobrih praks med nacionalnimi pristojnimi organi. To je ključnega pomena, to ni vprašanje regulative, ampak to bo zelo koristno. In tretja stvar, zaščita potrošnikov. Na to ljudje v Evropi gledajo predvsem pozitivno, ampak poglejmo najprej, kako bo deloval MIFID 2 v praksi. Ne smemo pozabiti tudi na to, da varstva potrošnikov ne zagotavlja le potrošniško pravo, ampak tudi zasebno pravo. Potrošnik se sprašuje, ali lahko zahteva neko povračilo škode. Ja, seveda lahko, ampak na svete moramo še izboljšati. So zakonodajalec lahko naredi še veliko na tem. In še četrta točka, prekoračitev mandata ali pooblastil. To je res zelo težko vprašanje, ali so evropski nadzorni organi prekoračili svoja pooblastila. Veliko krat se porodi to vprašanje in mogoče bi lahko odgovorili pritrdilno. Lahko pa si predstavljam, da niti Evropska komisija, niti Evropski parlament ne želita nadalje govoriti o tem. Sodišče mora odločati o tem. Skoraj tri minute sem se držal. Ja, zdaj pa. Zdaj pa še gospod Albela. No, nekaj točk bolj filozofske narave. Tu imamo dva različna koncepta. Eden je, da gremo v smeri enotnega nadzornika. V znanem poročilu petih predsednikov pred nekaj leti je bilo to izpostavljeno. Potem pa je tu še koncept, ki temeli samo na schemi sodelovanja. Naprimer, ljudje, ki jim je všeč ta format, radi govorijo o organizaciji, ki jo vodijo člani. Menim pa, da moramo ubrati neko srednjo pot, da gremo naprej v smeri, v smeri celoti integriranega nadzora. Jaz govorim o ESMI, ker je to moje področje, področje kapitalskih trgov. Šli moramo iti v smeri ESME, ki je vel, več kot organizacija, ki združuje nacionalne pristojne organe, ampak naj bi imela priložnost podbujati nadzorno konvergenco in tudi usklajevati delo nacionalnih pristojnih organov ob upoštevanju tega, da večino vsakodnevnih pooblastil in nadzora sloni na njih. Smo za drzno esmo, kar je zelo pomemben del res integriranega nadzora. To je pomemben del projekta unije kapitalskih trgov. Hvala lepa. Hvala za pa en film. Glede financiranja organov za izvajanje nadzora, ne nasprotimo temu, da bi industrija plačevala neko pristojbino za nadzor, to obstaja tudi na drugih področjih. In na tem področju smo od davkoplačevalcev zahtevali že ogromno, tako da je posebno normalno, da uh, tiste inštitucije, ki so predmet nadzora, tudi sodelujejo pri financiranju. Glede, glede zaščite potrošnikov pa mislim, da lahko povemo ogromno. Ogromno predpisov imamo za zaščito potrošnikov na področju finančnih storitev, ki se sprejemajo na evropski ravni. Nažalost pa peša izvajanje in ogromno eh, razlik imamo od države do države. Kako lahko sploh govorimo o nekem enotnem trgu, ne da bi nas sploh skrbelo, ali pravice izvajajo na enak način v Evropski uniji. Vsako leto Evropska komisija a, eh, tudi objavi točkovnico potrošnikov, kjer imate eh, a, razvrstitev, razvrstitev storitev in blaga in finančne storitev so vedno najslabše uvrščene na tej razpredelnici. Težava pri zaščiti potrošnikov ni samo za, oziroma ne, ne gre samo za kompenzacije. Bolje, veliko bolje, če bi delovali preventivno potrošniki in ne govorim samo o navadnih potrošnikih, govorim tudi o poklicnih eh, potrošnikih. Oni se eh, vedno bolj soočajo z izjemno kompleksnimi proizvodi, ki ne ustrezajo njihim potrebam. Mandat SAA na področju zaščite potrošnikov je jasen. Jasno je, da je to v njihovem mandatu. E, trije nadzorni organi pravijo, da so pristojnosti, ki jih imajo, na področju naprimer eh, priprave opozoril in prepovedi določenih proizvodov, da te pristojnosti niso jasne in zato jih niso uporabili. Če to drži, bo treba bolj natančno določiti, kakšne pristojnosti imajo. Smo pa naglovni temu, da imamo jasen in precizen eh, mandat v sami uredbi, tako da ne bo več možnosti, da kdorkoli trdi, da SAE nima nekakšne vloge na tem področju. Zato smo tudi naklonjeni, naklonjeni temu, da bi imeli poseben a, proračun za zaščito potrošnikov, ki bi ga uporabili potem na vseh treh SAE. Če ne, se ne bo spremenilo nič. In potrošniki in uporabniki teh storitev ne smejo biti postavljeni na stranski tir. Uh, Pa še nekaj, česar nismo pravzaprav obravnavali danes, ampak eh, tudi trajnostno financiranje, to vprašanje treba vključiti v vprašanje izvajanja finančnega nadzora. Hvala. Felix Hufeld. Hvala, zdaj pa Felix Hufeld. Ja, hvala lepa. Če se navežem na nekaj stvari, ki so bile izpostavljene. Mislim, da je nekdo omenil, da spodbujam zakonodajalce na ravni ena, da naj bodo bolj ambiciozni, ampak to je nesporazum. Seveda želijo zakonodajalci doseči politični dogovor, nek konsens. Sama narava ravni ena je drugačna kot na ravni 2 in ravni 3. Nisem naiven, kar zadeva zakonodajo na prvi ravni. Več kot opravljam nadzor sam, bolj poznam te uredbe in ureditve. Gospod Klinc je zastavil nekoliko hitsno vprašanje ali lahko nacionalni pristojni organi sabotirajo to zakonodajo, če bi določena pooblastila prenesli na evropske nadzorne organe. No, mi smo dobri državljani Evropske unije, tako da ne bi ničesar sabotirali. Ampak ne gre za to. zelo drastičen primer je vzpostavitev bančne unije in smo del tega. In zaradi tega si prizadevamo, da bi to bilo uspešno. Ampak, kot sem rekel v vodoma, menim, da je drugače, če odprto razpravljamo o tem, kar menimo, da je dobra evropska politika ali pač ne. Nimamo nobenih namenov, da bi karkoli sabotirali. Nekaj poslancev je postavilo vprašanje. V zvezi z Latvijsko banko. Situacija je taka. Organ iz ZDA je izrazil pomisleke glede dogodka povezanega s pranjem denarja v tej konkretni banki začeli so z zaslišanjem 60 dni in to je bilo potem javno predstavljeno. To pa je bilo dobro, saj kaže, kako so občutljive razmere v bančništvu. In likvidnost banke se je drastično znižala v le nekaj dneh in to je banko pripeljalo na rob insolventnosti. In zato je moral nadzornik uvesti drastične ukrepe, ključno z moratorijem, in končna sodba je bila neuspeh ali zelo verjeten bo neuspeh. O tem smo podrobno razpravljali. Dejavnosti za boj proti pranju denarja so strogo v nacionalni pristojnosti. ECB ne more ničesar narediti na tem področju in to je sprožilo problem. Problemi likvidnosti, za razliko od kapitalskih problemov, lahko postanejo veliki problemi in nimamo nobenih jamstev, da se to ne more ponoviti. Naloga nadzornikov je, da obladujejo posledice. Če menite, da zakonodaja, ki je evropska na področju boja proti pranju denarja, No, to je res, zakonodaja je na evropski ravni, ampak izvajanje je stogo na nacionalni ravni, pravila za izvajanje. Če naj bi to spremenili, bi morali imeti široko politično razpravo, kar pomeni, da bi v tem primeru morali govoriti z latvijskimi organi. Še dva odgovore na hitro. Skupna kultura nadzornikov je bila večkrat omenjena danes. Ja, to je res ena od ključnih prednosti strukture evropskih nadzornih organov, odkar so bili vzpostavljeni in ustanovljeni. Iz osebnih izkušenj lahko rečem, da nadzorniki po vsej Evropski uniji delujejo med seboj danes čisto drugače kot pred desetimi ali petnajstimi leti ali še celo več nenehno imajo sestanke, nenehno imajo interakcije, izmenjujejo izkušnje. Sveda vse še ni perfektno, ampak uh, smo na dobri poti. In še nekaj v povezavi z zaščito oziroma varstvom potrošnikom. Napaka bi bila, če bi poskusili vzpostaviti enako obravnavanje samo skozi vidik finančne uredbe. Še druga pravna področja moramo uskladiti, kot so pravo na področju insolventnosti in druga področja. Ne smemo gledati samo na finančno regulativo. Drugi finančni viri ali bodo na voljo če se predlog uveljavi tako, kot ga predlaga komisija. Moje mnenje je, da sredstva, ki so na voljo, so močno premajhna na podlagi izkušenj, ki jih imam sam s eh, bančnimi nadzorom. Mislim, da bi, ga, da bi ta sredstva morali potrojiti, po četveriti, če ne še bolj povečati. Kaj želim povedati? Ponovno je treba preučiti te predloge. Hvala. Ja, in glede boja proti pranju denarja imate čisto prav, da gre tu za nacionalne pristojnosti. Ko smo obravnavali zadevno direktivo, smo to ugotovili, ko smo želeli zagotoviti neko nadzorno konvergenco, nas je pred svetom pričakal nekakšen zid. No, zdaj pa Jacques de la Rosière. Ja, čisto na kratko, ker smo že pozni. Odgovor Kay Swim Swinburne. Mislim, da ste postavili zelo dobro vprašanje glede nadzora CSE-jev. Nisem strokovnjak, ampak poskusiti moramo ugotoviti, ali so CSD-ji tako sistemski kot tudi CNS-ji. Odgovor gospodu Gigoldu in gospodu Klincu. Glede e SRB, Evropskega odbora za sistemska tveganja, nekaj, kar bi lahko ustvarilo občutek pripadnosti in odgovornosti znotraj manjše skupine, kot jo imamo danes, bi bilo dobro. Ali naj to celoti ločimo od ECB-ja? To je zdaj težko reči in verjetno zdaj težko tudi narediti, saj so se skozi leta ustvarile različne navade. Mislim pa, da je dobro, da bi imeli na položajih ljudi, ki bi bili odgovorni za to, kar povedo in kar rečejo. To, kar me moti v današnjem sistemu, je, da je to precej težek in kompleksen sistem. In SRB, ki je v celoti povezana z enim največjih akterjev na mednarodni sceni, torej moti me, da, nima, da ni neodvisna. Oba sta implicitno ali eksplicitno rekla, torej to, kar sta rekla, bi bilo verjetno dobro. Tu ne gre za to, da se dogovarjamo en član več ali en član manj. Jaz mislim, da želimo imeti nekega monarja na vrhu Jambora, ki bo opazoval, kje so nevarnosti, ki nas čakajo, kje lahko pride do motanj. In še nekaj za gospoda Gigolda. Vsi govorite o dejstvu, da je, se nadzor niti ne izvaja na usklajen način. Kaj predlagate? Mislim, da imate prav. Če bomo samo rekli, zelo pomembno je imeti enake možnosti za vse, zagotoviti enako obravnavo vsem, zato da zagotovimo nadzorno konvergenco. Ampak Imam nekaj predlogov, če si drznem. Prvi predlog je, da se uporablja, uporablja arbitraža, ko imamo očitne ali kvazi očitne primere neizvajanja evropske regulative. Ko to imamo, menim, da je zelo pomembno, da presoja ali arbitraža ni namenjena samo nezadovoljnim ljudem, ampak da bo to nekaj, kar bo zadevni Evropski nadzorni organ spodbujal. In ta organ bi moral imeti možnost sprožiti ali začeti proces arbitraže. To daje več občutka odgovornosti zadevnemu nadzornemu organu, ko gre za kršitev zakonodaje. In druga stvar, če kljub arbitraži, za katero vemo, da ni neposredno izvršljiva glede na zakonodajo, torej če kljub arbitraži problem neizvajanja in neuporabe zakonodaje ostaja, mora ESMA in tudi druge, jaz govorim o ESMI, ker. vendar sem mislil vse, veste. Torej, organi morajo zaprositi sodišče za nasvet. In to v konkretnem časovnem okviru. To so moji majhni predlogi za gospoda Gigolda. Hvala lepa. Zdaj pa prosim naše, naša soporočevalca, da povzameta. To seveda še ni konec razprave, ampak izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik, in še enkrat najlepša hvala vsem govornikom za omizje. Danes dopoledne je bilo slišati veliko pozitivnih pripomb, pa tudi nekaj splošnih kritik predlogov komisije. Strinjam se z kritičnimi pogledi na predloge komisije, po drugi strani pa razumem, da bova z kolegico Peres morala opraviti še veliko dela, seveda skupaj s poročevalci v senci. Veliko dela bo treba še opraviti pri prenovitvi teh predlogov. To, kar sem ugotovil danes, seveda še ni dokončna ugotovitev, ampak ugotavljamo, da sorazmernost ni samo vprašanje sprejmanja zakonodaje na, rav, na prvi ravni, ampak tudi vprašanje druge in tretje ravni. Nadzorni organi prav tako potrebujejo več uh, zahtev glede sorazmernosti pri izvajanju zakonodaje. Danes je bilo recimo predlagano, da bi načelo sorazmernosti vključili tudi v uredbe o ESI-jih. Tudi izvajanje bi morali ukrepiti. Jasno je tudi, da moramo delati na tem, da bomo delali na jasni razločitvi med regulativo in nadzorom. To so odločitve, ki bodo morda vplivali na to tudi na kadrovska vprašanja pri SA-jih. Potem neposredne pristojnosti ESME. Zdi se, da na to nasplošno gledamo kritično. Nadzor nad CNS-i že tako pos, poteka v navezavi na dosje glede Emirja 2. In tu slišimo nekoliko zadržanosti glede ukrepitve neposredne nad, neposrednega nadzora strani ISME na CNS-i. Potem ugotavljamo, da hitri ukrepitve ukrepi in hitre ocene niso tako primerne. Bolj primerno je preučiti podrobneje prispevek, ki ga lahko zagotovijo nacionalni pristojni organi oziroma ki ga lahko zagotovijo v prihodnje. Glede tretjih držav, tudi tu bo treba še zavihati rokave. V našem poročilu smo predvideli tudi konkretnejšo in bolj učinkovito nalogo za ESI na tem področju. Glede kritike, glede modela upravljanja. Predlog komisije je tarča kritik. To je bilo jasno razvidno iz današnjih razprav. Menim, da bi si morali prizadevati za manjšo kompleksnost, tako bi dosegli več. Bolje bi bilo, če bi samo rahlo prilagodili trenutni model. Glede sestave in predelave skupine deležnikov, tudi to bo zagotovo ena od točk, o katerih bomo še razpravljali. Zelo zanimive so se mi zdele pripombe Žaka de la Rusija glede neodvisnosti SRB in da je treba SRB ločiti od ECB. Tu se lahko navežem na prvotna priporočila visoke skupine, ki je to izpostavila kot težavo. To bi lahko bila možna rešitev. V vsakem primeru sem hvaležen za zelo raznolika mnenja in komentarje, ki jih bomo zagotovo še enkrat preučili. To je zelo velika pomoč pri oblikovanju predloga poročila. Tako da najlepša hvala vsem petim govorcem. Hvala lepa, zdaj pa še prvanš perez. Najlepša hvala, gospod predsednik, najlepša hvala vsem gostom. to mislim, da je bila ena izmed najboljših obravnav, ki smo jih imeli eh, pod našim mandatom na našem odboru. In to zlasti po zaslugi naših gostov, tako da bi se jim še enkrat želela zres srčno zahvaliti. Eh, predstavili ste zelo zanimive informacije. In ta tema je zelo kompleksna. Vidimo, da obstaja kar nekaj nestrinjen glede vseh treh paketov. Najprej glede področja pristojnosti, upravljanja in financiranja. Na vsakem izmed eh, področju ste pač pokomentirali eh, zadeve svojega zornega kota in prepričana sem, da bomo na podlagi teh informacij tudi lažje pripravili predloge. čas eh, in časovnica pa je izjemno pomembno vprašanje. In eh, v zvezi s tem bi se navezala na to, kar je povedal Wolf Klinsk, ki je poročevalec v senci liberalcev. In sicer to revizijo moramo zaključiti do izteka tega mandata. Mislim, da se glede tega strinjamo. Ne smemo pa misliti, da bo ta revizija revizija za dve minutke in da bomo čez Um, eno leto pod naslednjim mandatom izvedli uh, novo revizijo. In potem kot drugo, glede SRB-ja. Komisija ni predlagala nekih korenitih sprememb. In tam mislim, da bi lahko zadeve še malce poglobili, tako kar zadeva po oblastili, pristojnosti in tako naprej. Strinja se s tem, kar je povedal Žak de la Rozier, in sicer SRB mora postati moralna avtoriteta. Spominjam se, kaj ste rekli, ko ste pripravili poročilo, sicer da uh, želimo nek makronadzor, da nam je tak pristop intelektualno všeč, ampak danes nismo ustvarili točno takega sistema, ki smo ga želeli. Ne vem, kakšen je ekvivalenten organ v ZDA, če to sploh eh, obstaja, ampak vsekakor bi morali še preučiti eh, e SRB in kako bi ga lahko razvili tudi v povezavi s kapitalskimi trgi. Eh, želela pa bi se te navezati tudi na predlog, ki smo ga slišali, glede tega, kaj se, na, eh, kaj se dogaja na eh, trgu za CDS-i. So še vedno sistematično uporabljeni. V času krize so bili, kot vemo, pač glavni povzročitelj in vsekakor je treba to pravčiti. Prav tako smo slišali več zelo zanimivih informacij v zvezi s povezavo med. Uh, iz AI in pravosodnim sistemom in sodiščem. Pogosto slišimo to, da se na finančnem področju ne zatekajo dovolj pogosto na sodišče, oziroma saj ne tako pogosto, kot bi se lahko. Potem bi izpostavile še tri točke in sicer, da bi morali določene eh, elemente v predlogu komisije še malce bolj izpostaviti, jih podariti. Gre za diferencijacijo teh treh agencij in različne vloge, ki jih opravijo, potem vloga potrošnikov. Tu mislim, da obstaja še nekaj manevrskega prostora za izboljšavo glede upravljanja, pardon, glede eh, konvergence, ne upravljanja, pa tu ne gre za to, da bi želeli usiljevati to metodo peer reviewja, lahko bi imeli, ne vem, kazalnike uspešnosti, neke, neko točkovnico, lahko bi delali v to smer in je to ena izmed naših prioritet. Še enkrat pa najlepša hvala za vse. Hvala lepa. Mislim, da je bila to res ena boljših predstavitev, ki smo jih imeli. Hvala našim cenjenim gostom, Rüdiger Feil, Sebastian Albela, Anne Fili, Felix Hufeld in Jacques de la, la Rosière. Hvala za vaše prispevke. Kot veste, je časovnica zaenkrat še okvirna, ampak obstaja. Predstavitev osnutka poročila 18. 19. jana, potem predlogi spremem 9. juli in septembra naj bi šlo to glasovanje. Trialoge pa naj bi začeli oktobra, zato da bi zaključili s razpravo se moramo drž, pravočasno se moramo držati te časovnice. Ne smemo zamuditi te priložnosti, da v tem mandatu pridemo do konkretnih rezultatov, kar zadeva pripravo teh členov. Hvala lepa. Zdaj pa gremo naprej na spin-off tega pregleda. Mislim, da boste vi še tukaj, kaj ne, ker ste pripravili poročilo. No, zdaj pa naslednja točka na dnevnem redu, ki je del pregleda ESA-jo. Gre za določitev sedeža Evropskega bančnega organa ali EBA. Sorry, I need you, I need, I Nekaj več časa smo namenili predstavitvi, zdaj pa moramo hitro naprej, ker potem imamo še glasovanje. Dve točke imamo pred glasovanjem na vrsti. Kot veste, je eden od elementov, ki ga moramo obravnavati, tudi lokacija, določitev sedeža. Na svetu je že potekal postopek, ki je pripeljal do rezultata, ki je, kjer je bil neodločen rezultat. Ampak zdaj imamo poroči, poročilo naših poročevalcev, ki pa se upada z razmerami na svetu in drugih institucij. Parlament mora zato pojasniti, da gre pri postopku soodločanja za soodločanje dveh zakonodajnih organov. To pomeni, da, da je vsak organ suveren, samostojen in vsak drug element bi je bil temu podrejen. Kar pomeni, da je dobro, da Evropski parlament predlaga enak izid, tako kot ga je svet. Menim pa, da je dobro, da pojasnimo, da smo to naredili sami in da na nas ni vplival noben proces. Pro in ta proces ni bil, ni bil daleč od perfektnega, kar zadeva potek postopka. No, dovolj o tem. Mislim, da lahko damo besedo poročevalcu. Najlepša hvala, predsednik pravkar ste že omenili, kako je z našim predlogom. Mi smo izrazili kritiko in nestrinjene glede načina odločanja komisije in eh, sveta. Kot zakonodajalci imamo pri EBI enako pravico biti vključeni v, pod, v postopek odločanja glede sedeža. Enako pravico imamo kot eh, svet. In v letu 2010 je odločanje potekalo tudi tako. Takrat se je določalo sedeže EOPE, ESME in EBE. Svet in parlament sta bila vključena v del medinstitucionalnih pogajanj in prek trialoga so bili določeni sedeži. Zaradi tega od sveta zahtevamo dodatne informacije glede tega, kako je prišel do svoje odločitve. Predvsem nas zanimajo te kriterije kriterije, ki so jih uporabili in zanima nas, kakšno težo so ti imeli. Prav tako je treba opomniti na skupno izjavo iz leta 2012 glede decentraliziranih eh, agencij. In to ni zakonodajni akt, tako da ne moramo eh, ga uporabiti za to, da bi zaobšli redni zakonodajni postopek tu manjka tudi sklic na so zakonodajni postopek in na vlogo parlamenta in to je nespremljivo. Zaradi tega prezahtevamo tudi revizijo skupne izjave, zato da bi dosegli tisto, kar manjka. Radi bi zagotovili um, transparenten postopek, ki mogoča pravočasno in ustrezno vključevanje Evropskega parlamenta kot so zakonodajalca. Obenem bi radi, da bi skupaj zapisali in uh, ovrednotili kriterije za izbire sedežev. Menimo, da smo z dobrim razlogom predvideli ločeno tri ESA-je, kajti finančni trgi se med seboj razlikujejo in uh, po zahtevajo posebno strokovno znanje in tudi ustrezne strukture nadzora. To opažamo tudi na mednarodni ravni, na bančnem področju, na področju zavarovanja in eh, na področju vrednostnih papirjev. Vsa ta področja so z vidika nadzora na mednarodni ravni ločena. Zaradi tega smo tudi pristojnosti ESA-ja v preteklosti različno razdelali. Gre za porazdelitev. Radi bi torej eh, imeli vpliv tudi na to vrstna vprašanja, ne glede na to, na kateri geografski lokaciji se bodo v prihodnje dejansko nahajali eh, nadzorne organizacije. Hvala, Primož Beres. Um, ja, podobno mnenje imam kot soporočevalec. To je zelo težavno vprašanje za Evropski parlament. Zadeva me malce spominja na zadnja pogajanja glede večletnega finančnega okvira. Se ne vem, če se spominjate. Na Evropskem svetu so takrat uh, sprejeli vse odločitve, ki bi morale iti v soodločanje. In svet ima to slabo navado in misli, da ko se sestanejo predsedniki uh, vlad in držav, se lahko sami odločajo vsem in so zakonodajalcem povedali, kaj naj storijo. In to meni ni prav nič všeč. Če lahko to storijo tu, lahko to verjetno storijo tudi na drugih področjih. Tu bi želela opozoriti na več eh, različnih aspektov. Prvo kot prvo, eh, soporočevalca se strinjata vsebinsko gledano za odločitvijo, Tako da tu situacija ni podobna kot pri drugi agenciji, ki uh, se bo morala preseliti zaradi brexita. Gre za postopek. Posem smo odločeni, da se EBA lahko nastani v Parizu, še preden bo dejansko prišlo do brexita, torej marca leta 2019. Želimo pa, da se pri tem upošteva pristojnosti našega parlamenta. Mislim, da je prav, da se odprejo pogajanja glede skupne izjave na podlagi tega je svet sprejel svojo odločitev, ampak metodologija sprejetja te odločitve ni bila prava. Potem pa še nekaj kar je povedal soporočevalec in na kar je treba opozoriti. Gre za vprašanje eh, specifičnosti agencij. Agencije so specifične, ampak eh, v duhu skupne izjave in eh, sprememb, ki jih um, odbor za proračun obravnava, ne smemo prepovedovati sinergije, ki bi znala nastati pri podpornih funkcijah in različnih službah teh agencij če objektivno pogledamo na, eno, na to vprašanje, če imamo pač več EU agencij v enem mestu, zna obstajati potreba, da zagotovimo nekaj sinergij glede podpornih funkcij. Mnenje, ki ga je včeraj usprejel odbor AFKO in ki vsebuje določene predloge, ki jih podpiramo in glede na to, da bo treba to besedilo še malce prečistiti, je do, ker je prišlo do določenih podvajanj. Thank you. Hvala lepa. In res vas želimo upozoriti, da pri odgovarjanju in eh, komentiranju na priziv, ki ga je evropsko mesto podalo, je svet rekel, da je bilo to narobe naslovljeno na svet, kaj ti šlo je za zaseben dogovor med država članico, ki je mimo šel svet. Tako da pravno gledano, državna, država članica se je strinjala, da glasuje v trialogu, ampak pravno veljaven je, pravno veljavno je tisto, kar je zapisano v pravu. Kej Swinburn. Ja, hvala lepa. Govorim v imenu gospoda Lunesa, poročevalca v Senci. Gospod Luna se strinja s predlogom komisije in se lahko strinja tudi z amantmajem 1 in 2 soporočevalcev. Razume tudi namen predloga spremembe 4 in meni, da bi to lahko vključili v uredbo EBA. Glede uvodnih izjav in postopkov, ki naj bi jih izvedli, meni, da določitev sedeže agencije Unije bi morali določiti po določenem postopku, ki pa bi ga lahko še izboljšali. Gospod Lunes bo podal še dodatno mnenje glede formulacije teh uvodnih izjav. Zdaj pa gospod Klinc, ne, ni ga tukaj. Gospod Papademulis. Hvala. Predsednik, hvala. Gospe Beres. In podobno kot oba poročevalca, bi želel povedati, da mora Evropski parlament sodelovati pri oblikovanju meril in tudi pri odločitvi za določitev sedeža Evropskega bančnega organa. Ta način odločanja, ki je v veljavi sedaj, je nespremljiv. Seveda to nima opravka z izbiro Pariza, ampak je treba se na to odzvati, zato da vidimo, kakšno, kakšni so pravni argumenti. Ignoriranje parlamenta kot so zakonodajalca je nespremljivo in naša skupina ima kar veliko proti temu. Se to vpliva tudi na izvajanje sistema finančnega nadzora. Združiti se moramo in zagovarjati možnost Evropskega parlamenta kot sozakonodajalca, da obravnava to vprašanje. Tudi vsebinsko razpravo moramo imeti s svetom glede tega, kako naj izvajamo pravila, o katerih smo se dogovorili že leta 2012. Evropski parlament je kot so zakonodajni organ zastopnik pravic in glasov naših državljanov. Zato moramo sodelovati pri pripravi meril, ki se bodo uporabljala. Zagotoviti moramo, da upoštevamo vse, ki tam delajo, družine se bodo morale preseliti in da upoštevamo tudi priporočila računskega sodišča Evropske unije. Ko se bo začel postopek sprejemanja oziroma obravnave predlogov spremembo, upamo, da boste to soporočevalca upoštevala. Ali želite besedo v, v imenu gospoda Gigolda? Ja, ampak v zvezi z naslednjo točko na dnevnem redu. Zdaj pa. Postopek CATCH-TI, gospod Hayes. Ja, ko je bila lokacija oziroma sedež Evropskega bančnega organa določen, smo imeli kar nekaj razprave, saj je bilo to o postopku odločanja, ki je bil zelo netransparenten. Najpomembnejša stvar pri tem je, da moramo biti gotovi glede osebja Evropskega bančnega organa, ki se bo moralo preseliti v Pariz iz Londona. Prvan še govorila o tem, da je tako pač v ekonomijah obsega da je mogoče celo dobro z vidika stroško, da imamo dve agenciji v enem mestu. Ampak menim, da je to nevaren presedan, nevarno oziroma čudno sporočilo pošiljamo majhnim državam. Vem, da do tega prihaja zaradi samega postopka odločanja, ampak od dolgoročne rešitev bi morala biti načelna z odločitvijo o preselitvi in določitvi sedeža EBE pošilja napačno sporočilo drugim državam članicam. Komisija bi morala priti do nas in zastaviti vprašanja. To bi bil pravilen postopek, glede na to, da smo so zakonodajni organ. Celoti podpiram poročilo teh dveh poročevalcev določa dobra načala glede revizije, izjav, procesi in njihova merila. Zlasti pa se moramo zdaj lotiti naloge tako, da damo, da damo zagotovila osebju, da bo ta selitev potekala dobro. Hvala. Hvala, zdaj pa Marko Sferver. Najlepša hvala, samo kratko pri pombo bi imel. V lanskem letu sem imel to veselje, da sem lahko pripravil poročilo o izvajanju za ESA-je. In a, razpravljali smo o tem, da bi jih morda lahko združili. In ena izmed političnih skupin je takrat to močno kritizirali in postavila pod vprašajen. In prepri, presenečen sem, da tisti, ki so um, lani to kritizirali, danes uh, govorijo prav o tem. Tako da očitno imamo vedno prav ali pa smo vedno v zmoti. Hvala because he's also to use the cash the arch. Now, because Ja, bom še samo uporabil ta postopek, pridignite pozornost. To, kar smo kritizirali, ni bilo to, da bi parlament moral imeti besedo, ampak da mora to izvesti na pravilen način, ne pa v amadmaju v postopku razrešnice. Dva načina obstajata, po mojem mnenju. Bodi si je parlament vključen že od samega začetka ali pa parlament ne zavezuje odločitev sveta. Oboje pa ne more verjati, pač nismo vključeni, ampak v končni fazi je ta odločitev pravno zavezajoča tudi za nas. To je treba pojasniti, prav tako pa je prav, da pokritiziramo to, kar je bilo rečeno. Ta pilatski odnos eh, komisije komisija sploh ni se želela spuščati v to, da bi opredelila kriterije, niso, niso eh, želeli biti odgovorni za to odločitev. Niso pričakovali, da bo prišlo do izenačenega izida, saj je 27 držav članic, ampak eh, potem eh, so se države vzdržale,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 Najlepša hvala Brianu Hazu za eh, ta komentar, kako pomembno je poskrbeti za vse zaposlene na EBA-ju. Glede ostalih zadev pa upam, da bo svet eh, na utemeljen in razumen način se odzval na našo prošnjo, da se odprejo pogajanja glede skupne izjave. Sicer pa upam, da v naslednjih desetih letih eh, ne bo treba iskati novih lokacij za agencije, zato ker se država gostiteljica poslavlja iz Evropske unije. Ampak zdaj je to treba storiti. Podpredsednik eh, je opozoril na določene kontradikcije, eh, ki bi znale nastati zaradi moje prošnje, da se vzpostavijo neke sinergije med agencijami, ki so zdaj v Parizu. Razprava v zvezi s tem je potekala že v okviru proračunske razprave in pogovarjali smo se o kriterijih, ki bi jih morali upoštevati, zato da bi presodili, kje naj bo sedež agencije. Edini kriterij, ki ga je poročevalec zadržal, je bil kriterij za najmino vseh desetih agencij. Parlament je potem sprejel seznam šestih kriterijev, kjer pa cena za najemanje objektov ni bila edini kriterij. Če bi svet eh, upošteval samo ta kriterij, potem osebi EBA-ja ne bi bilo ne vem kako zadovoljno. EBA-ja, eh, e takega organa, ne moremo poslati v neko vas. Eh, Najmina bi sicer bila zelo nizka, ne bi bili pa povezani s svetom, v katerem pač morajo ukrepati. Glede sinergij med agencijami, tu pa je sprememba, ki, smo, ki so jo predlagala soporočevalce, zelo jasna. Ne gre za to, da bi združevali funkcije in vloge. Posem bi spoštovali neodvisnost agencij, kar zadeva njihov mandat, ampak eh, nekaj prihranka sredstev in proračunskih sredstev bi pa vsekakor lahko zagotovili s temi sinergijami. Ja, najlepša hvala. Bomo sporočili tudi, kakšen je rok za amandmaje v pisni obliki. Nadaljujemo pa z naslednjo točko na dnevnem redu. Kate Wimber bo zdaj prevzela ulogo predsedujočega. <laughs> But you come back to the votes? Yes. Okay.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 Ja, malce nepričakovano sem prevzela tole predsedstvo, ampak glede na to, da je Markus eh, poročevalec, uh, bomo poskušali razdeliti delo. Uh, gre za mnenje v zvezi s uh, cestnimi pristojmi za uporabo določene infrastru infrastrukture za težka uh, tovorna vozila v zvezi z nekaterimi določbami o obdavčitvi vozil. Najprej bomo dali besedo poročevalcu, potem pa bodo poročevalci v senci dobili tri minute vsak liebe Kay, danke, dass du. Najlepša hvala, draga Kay. Hvala, da si mi oduzela to, da bi moral sam sebi podeliti besedo. Predlog eh, Evropske komisije glede eurovinjete vsebuje dva eh, predloga. Najprej glede uvedbe eurovinjete in drugi predlog se nanaša na uvedbo, minim, uvedbe minimalne stopnje cestne pristojbine predsedstvo mi je dodelilo to poročilo, glede na to, da ga ni želel pripraviti nihče. Toliko naj le povem na tej točki. Naj povem, da naj se tule osredotočimo na osrednje pristojnosti ekona. Gre za davčno vprašanje In uh, drugače bi morali vodstvo pri tem uh, poročilu predati kolegom iz odbora za transport. In to sem tudi predlagal kolegom v predsedstvu in so se strinjali. Komisija je predlagala minošne minimalne uh, stopne pristojbin za težka tovorna vozila, za, da se bi se ta zmaševala pet let postopno za 20 odstotkov. Tako da po petih letih bi bile minimalne stopne obdočitke za težka tovorna vozila enake nič ta predlog se mi zdi, če se izjaz, izrazim zelo previdno, nepremišljen, da ne rečem napačen, kaj ti države članice bodo morale spremeniti davčne stopnje, podjetja se bodo morala soočiti z novim načinom obdočitve in mislim, da to ni v našem interesu. In zaradi tega predlagam, da odpravimo to postopno, ker postopnost in da bi preprosto čez pet let prišli na ničto stopnjo, tako bi zadevo poenostavili. In ta je predlog, ki ga lahko najdete v mojem predlogu poročila. In mislim, da je to tudi z vidika porazdelitve pristojnosti veliko lažje, tako za zadevne darčne organe kot za podjetja. Pod temi pogoji bi lahko podprl predlog. Hvala. Thank you to the rapporteur. Najlepša hvala poročevalcu. Gospa Beres je poročevalka v senci za skupino SND. Je pa ne vidim. Um, well, no, potem pa bom besedo dala sebi, nihče v moji politični skupini ni želel pripraviti mnenja, tako sem sama dobila to logo uh, kot koordinatorka. NKR e je zadovoljna s tem poročilom, države članice lahko znižajo trošurine za težka tovorna vozila, takoj ko bo začela veljati direktiva, ni jim treba čakati pet leta. Uh, za to, da bi, letoš, zato, da bi stopnje za DDV znižili postopoma. Ta predlog eh, je povezan tudi z večjim predlogom, ki ga obravnava Tran, za to, da bi imeli zaračunavanje cestnine nadaljavo in eh, da ne bi imeli več eh, tovrstnih vinjet. TKR e želi imeti več fleksibilnosti, zato, da bi imeli pristojbene, ki temeljijo na časovni promeni, na ta način bi imeli podoben sistem kot v Združenem kraljestvu, ampak če naj bi to vrstne pristojbine omejili v prid uh, eh, cestni nadaljavo, to pomeni, da bi, da bi morali VED postopoma ukiniti. Mislim, da države članice potrebujejo več fleksibilnosti za to, da to postopoma ukinjajo. Najlepša hvala, zdaj pa bomo nadaljevali z poročilom poročevalcem v senci um, Alde Hermontemosa. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, spoštovani poročevalci, dragi kolegi. Strinjamo se s splošno strategijo um, Europe on the Move, ki jo je komisija sprožila lansko leto. Potrebujemo dogoročno strategijo. Evropska unija je tudi sodelujejo v sporozumu iz Pariza, zato moramo biti kredibilni in eh, preiti na čisto energijo. Prav tako moramo znižati eh, onesnaževanja iz eh, cestnega prometa. S to direktivo naj bi zračunavanje davke za davkov za težka tevorna vozila zamenjali s cestnimi pristojbenima, ki so a, lahko zračunavane tudi nadaljavo. Za strinjamo se s tem načelom, da plača uporabnik. V moji stranki smo naklonjeni eurovinjeti, uporabniki plačajo za uporabo in za uh, onasneževanje. Potrebujemo pa dober in zanesljiv sistem infrastrukture za vse uporabnike, in menimo, da bi morali vsi plačevati, tako rezidenti kot nerezidenti, tako da ne bi prišlo do diskriminacije, ki bi temeljila na državljanstvu voznika. Prav tako se strinjamo s tem, da bi denar iz eh, teh pristojbin morali ulagati v eh, obnovo infrastrukture ne bi smeli tega denarja uporabljati nekje druge. Poročevalec želi več fleksibilnosti glede postopnega ukinjanja minimalnih pristojbi, na ta način bi lahko države članice hitreje prišle, uh, na, prišle do končnega cilja morali se bomo še dogovoriti glede hitrosti našega dela, sicer nimamo nekih dogmatičnih prepričanj v zvezi s tem, ne smemo pa zabiti, kakšen je končen cilj, cilj tega predloga in sicer, da bi imeli bolj pravično obdavčanje, bolj čisto in energijo in eh, manj eh, prometnih zamaškov na naših avtocestah in v naših mestih. Najlepša hvala, da pa Paloma Lopesov imenuje. No. Uh, thank you, Chair. I would like on, on behalf of our reporter Paloma. Najlepša hvala v imenu naše poročevalke Paloma Lopez bi se želel zahvaliti pa poročevalce za osnutek mnenja. Prepričani smo, da bomo uh, s soporočevalci in soporočevalci v senci prišli do dobre rešitve. Prepričani smo, da je treba socialno pravičnost in okoljevarstvene vidike vključiti v to direktivo. Strinjamo se s poročevalcem, strinjamo se s tem, da uporabljamo načelo uporabnik plača in da moramo znaš znižati stopnjo emisij. Prav tako pa je treba upoštevati socialno in regionalno dimenzijo. Obstajajo razlike med državami članicami in eh, to je treba upoštevati tako, da ne bodo nekatere države na slabšem. Tudi MSP-jo moramo omogočiti dobro delovanje, zato da cestnine pa pristojbine ne bi vplivali na majhna lokalna podjetja. Ta direktiva bi znala imeti uh, različne učinke v različnih regijah Evropske unije, če eh, ne bomo upoštevali tudi specifične geografije, cestno infrastrukturo in eh, cilje, ki jih želimo doseči. Pomembno je, da države članice same eh, se odločijo, kako hitro bodo postopno ukinile trenutne sisteme in pri tem upoštevajo administrativne stroške in regionalne posebnosti ne bi pa smeli pri tem postopnem ukinjenju priti obdobja desetih let. Prav tako je treba paziti na to, kako bomo porabili teh 10 milijard evrov, ki bomo vsako leto dobili z naslova pristojbin. Okviri, pravni okviri, v katerem eh, delujemo v Evropski uniji, so zelo različne od države države, tako da bo treba pač poskrbeti za to, da, bodo, da bo ta denar šel tja, kjer ga res potrebujemo. Prav tako moramo zagotoviti, da bodo podjetja lahko še naprej izvajala svoje aktivnosti. To, bo, to bomo vključili tudi v svoje predloge sprememb, zato ker je za nas izjemno pomembno, da sprejemamo predloge, ki so prijazni do MSP-jev. Na podlagi teh prioritet bomo pač predlagali uh, Eh, konkretne predloge za to mnenje. Najlepša hvala, Morisko Keta, v imenu zelenih, najlepša hvala. Na začetku bi se želeli zahvaliti poročevalcu za ta osnutek mnenja in kot je že sam povedal, eh, se strinjam, da mora Ekon pripravljati mnenja samo na področju davkov, zato ker smo pač pristojni. Ni ima smisel, da se spuščamo v ta svežen mobilnosti, zato so pristojni na odboru tren. Glede vsebine same pa ne podpiramo pristopa Evropske komisije. Menimo, da ni dobro uh, ukiniti letne davke na vozila. To ne bi smelo vplivati na cestnine nadaljavo, ampak bi to moralo biti nekaj dodatnega. Na ta način bi ustvarili spodbude za to, da bi v končni fazi imeli čistejši prometni sistem v Evropski uniji in manj prometnih zamaškov. Uh, cestnine, ki so povezane z. Uh, uporabo cest eh, so boljši inštrument za dosego ciljev, ampak eh, to še ne izključuje eh, obdavčitve glede okoljskih in socialnih učinkov, ki nastanejo tekom celotnega življenjskega cikla eh, vozil. In to je pomembno tudi v luči naših ciljev iz Pariza. Zato potrebujemo bolj harmoniziran okvir, kjer bomo upoštevali učinek življenjskega cikla vozil na gospodarstvo in eh, kakšni so tudi gospodarsko-okoljski učinki. Treba je upoštevati težo eh, vozila, kakšne so emisije in kaj se zgodi, naprimer, če bi ukinili spodbude za, um, službene vozile, za službena vozila. Zato bomo predlagali spremembe, zato da bi zavrnili, da se davčna stopnja zniža na nično leta 2024. Predlagali bomo, da se harmonizirajo davčne stopnje do leta 2024 v državah članicah. Prav tako imamo par, par predlogov spremen glede uvodnih izjav. Veselimo se zanimivih razprav s poročevalci v senci. Pripričana sem, da bodo rešitve dobre. Hvala. Are there any catch Najlepša hvala, Molly. Je kdo v postopku catch the eye? Don't see any in that case. Ne vidim nikogar. Potem pa par oznanil glede tih eh, poročil, glede tega poročila. Glede na to, da je ta direktiva eh, pristojna za odbor Ekon, se predlaga, da bi predsedojoči uh, Eh, da bi predsedujoči predlagal, da se pri mm, amandmaje Ekona upošteva brez razprave na odboru Trans. 7. marca je rok eh, za to, da pošljete amandmaje, 24. aprila pa naj bi na, o tem mnenju eh, glasovali na odboru Trans. Zdaj pa dajem besedo zopet poročevalcu za sklepne komentarje. Eh, auch an die Najlepša hvala tudi poročevalcem v senci, hvala za predloge. Upam, da bomo lahko pripravili razumno rešitev. Mislim, da je financiranje glede na prevoženo razdaljo veliko bolj pravično kot financiranje prek davkov na vozila, ampak o tem bomo še podrobneje spregovorili na srečenih poročevalcev v senci. Hvala. Thank you to the rapporteur that Najlepša hvala poročevalcem. S tem smo tudi zaključili obravnavo tega poročila, zdaj pa bo sledilo glasovanje. colleagues, may I ask you to take seat? Colleghi, prosim, da se usedete. Prosim, da nam svoje glasovalne kartice ustavite in naprave. Bomo najprej testirali, testirali, testiramo glasovanje za odprto. No, I need, I need this. En ILS preveč, en član ILS preveč, dva, dva ILS preveč. No. Sorry, colleagues, two EPP too many, one EPP too many. Še vedno imamo enega člana ELS preveč, še vedno imamo enega preveč. No, I, I, I need one. Uh, uh, so substitute, substitute. Imamo nadomestne člane. Uh, sicer je odlično, da ste tako angažirani pri politiki konkurence. Uh, um, card. Nimam kartice, gospod predsednik. Lahko glasujem z dvigom roke. Ja, pa bomo šteli imamo dva EFDT-ja, ne? Prav. En je brez kartice. Še vedno pa imamo enega poslanca ELS-a preveč. Take control. Ok. Uh, so we start voting. Bomo začeli glasovati. Zdaj najprej glasujemo o poročilu o ECN. Najprej sprememba 1 na 5, kdo je za, proti, kakšno je strišče iz uh, socialistov, se dejam, proti, te za. Prosim, da mi to sporočite pra, pravočasno. Glasujemo. Vote is closed. Konec zatesovanja. Sprejeto. Predlog spremi 18, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili, glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja, zavrnjeno. Zaupaj predsedujoči Ferdinand. Imko ten, imko deset. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 116 eh, eh, za, proti, bomo preverili. Eh, predlog sprememba 116, glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 19 za, proti, vzdržani vzdržani in sprejeto, kompromisena za, proti, vzdržani in sprejeto, 23 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, kompromis številka 2 z ustno spremembo guja. bomo glasovali z dvigom roke. Torej gre za ustni amandma, ki je zavrnjen, bomo glasovali o kompromisu brez eh, ustnega amandmaja. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sprememba 142, eh, torej kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno kompromis številka 3 za proti vzdržani sprejeto, kompromis 4 za proti vzdržani sprejeto, kompromis, kompromis številka 5 za proti vzdržani sprejeto, kompromis 6 za proti vzdržani sprejeto, kompromis 7 za proti vzdržani sprejeto, kompromis številka 8 za proti vzdržani sprejeto, kompromis 9 za proti vzdržani sprejeto, kompromis 10 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis številka 11 za proti vzdržani sprejeto. Amandma 120 za proti vzdržani zavrnjeno. 219 za proti vzdržani zavrnjeno. Ampak bomo preverili, glasujemo. I don't see all the worries now. Ah, okay. Yeah, they are. Oh. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 12 za, proti vzdržanje sprejeto. Kompromis 13 za, proti vzdržanje sprejeto. Predlog spremembe 226 za, proti vzdržanje zavrnjeno. Kompromis 14 za, proti vzdržanje sprejeto kompromis 15 za proti vzdržani sprejeto, sprememba 42 za proti vzdržani sprejeto, kompromis 16 za proti vzdržani sprejeto, predlog sprememba 43 za proti vzdržani sprejeto, kompromis 17 za proti vzdržani sprejeto, amandma 47 za proti vzdržani sprejeto, kompromis 18 za proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 244 za proti vzdržani zavrnjeno, 245 za proti vzdržani zavrnjeno, kompromis 19 za proti vzdržani sprejeto. Amandma 250 za proti. To bomo morali preveriti, zato ker nisem videl vseh rok. Glasujemo. Vsak. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 20 za proti vzdržani sprejeto predlog spremembe 252 z ustnim amandvajem poročevalca za proti. Bomo preverili, glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno bomo glasovali torej brez uh, ustnega, brez ustne spremembe za, proti. Mislim, da je zavrnjeno, ampak bomo še enkrat preverili. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 253 in, in ko 30 za, proti. ELS je za, Aha, sprejeto. Predlog sprejem 254 za, proti vzdržani zavrnjeno, kompromis 22 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 23 eh, za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 24 za, proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe, a, pardon, eh, kompromis 25 za, proti vzdržani sprejeto, Um, predlog spremembe 58 za proti vzdržanje sprejeto, predlog spremembe 59 za proti vzdržanje zavrnjeno, kompromis 26 za proti vzdržanje sprejeto, kompromis 27 za proti vzdržanje sprejeto, um, amandma 64 za proti vzdržanje sprejeto in ko 4 za proti vzdržanje sprejeto, kompromis 28 za proti vzdržanje sprejeto vam iz 29 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 68 za proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis oziroma amandma številka 3 za proti vzdržani zavrnjeno predlog spremembe 69 za proti vzdržanje sprejeti, IMKO 6 za proti vzdržanje sprejeto, eh, amandma 71 za proti vzdržanje zavrnjeno, kompromis 30 za proti vzdržanje sprejeto, eh, predlog spremembe 74 za proti vzdržanje sprejeto, kompromis 31 za proti vzdržanje sprejeto, kompromis 32 za proti vzdržanje sprejeto. Eh, amantma 84 in imko 9 za proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 5 za proti vzdržani sprejeto, amantma 85 za proti vzdržani. Mislim, da je sprejeto, ampak bomo preverili, glasujemo. One EPP too many, Enega poslanca je le spreveč imamo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 33 za proti vzdržani sprejeto. Uvodna izjava 27 z ustim amandmajem za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 34 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 35 za proti vzdržani sprejeto predlog spremembe 10 za proti vzdržani zavrnjeno, amandma 93 za proti vzdržani. Mislim, da so vas zavrnili. Kompromis 36 za proti vzdržani sprejeto. kompromis 37 za proti vzdržanje sprejeto, kompromis 38 za proti vzdržanje sprejeto, amandma 108 za proti bomo preverili. Vote is closed. Is reject. Konec glasovanja zavrnjeno z enim glasom. 14. amandma za proti vzdržanje sprejeto, kompromis 39 za proti vzdržanje sprejeto, amandma 111 za proti vzdržanje. Ne vidim ekajerja, tako da bom moral preveriti. Glasujemo. Rejected, okay. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 16 za proti vzdržani sprejeto, amandma 112 za proti vzdržani sprejeto, kompromis 40 eh, za proti vzdržani sprejeto, amandma 114 za proti vzdržani zavrnjeno. Zdaj pa bomo glasovali o predlogu komisije, kot smo ga eh, spremenili s pomenskim glasovanjem. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. 48 za, 5 proti, 1 vzdržan glas. Zdaj pa bomo nadaljevali zakonodajno pobudo. Pravzaprav smo to, a moramo glasovati o začetku pogajen na podlagi poročila, kot eh, smo ga sprejeli na odboru. In kot tu piše, moramo glasovati tudi v sestavi pogajalske ekipe torej gre za predsedujočega poročevalca senci in uh, soporočevalce. Bomo glasovali po imensko glasovanje. <laughs> Ja, ja, v napačnem vrstnem redu sem navedel udeležence. Torej, gospod Švab in drugi. Konec glasovanja. Še Gospoda Koburna moramo dodati. Aha, saj ste glasovali dobro. 46 glasov za, 4 proti, 3 vzdržani. Čestitke poročevalki. Oziroma poročevalcu in pogajalski ekipi. Sedaj pa nadaljujemo z osnutkom sklepa sveta glede imenovanja podpredsednika Evropske centralne banke. Začeli bomo z ustnim predlogom spremembe. Ne vem, ali bi, bi ga želeli predstaviti. Prvo, šta res. Hvala, gospod predsedujoči. Včeraj smo koordinatorje imeli zelo dolg in eh, pomemben sestanek po obravnavi ki smo jo imeli včeraj. Na podlagi tega sestanka je potem naša skupina predlagala nek dodatek k resoluciji, ki ste jo predlagali kot poročevalec. Gre za to, da bi z ustnim amandmajem prosili za spremembo tega postopka, zato ker smo mnenja, da so pogoji, pod katerimi je ukripal svet vizavi Evropskega parlamenta, pogoji, pod katerimi niso spoštovane pogodbe. Imeli smo sicer neformalno obravnavo, ne, neformalen razgovor, na katerem smo opravili pač razgovor z dvema kandidatoma, ampak to ni imelo nikakršnega učinka, nikakršnega vpliva na razprave na svetu. In glede, glede na to, kakšna je časovnica, vemo, da je to zelo pomembno imenovanje na ECB-ju, prav tako pa pričakujemo zelo pomembna nova imenovanja Ta postopek je torej treba popraviti. Treba je začeti razpravo o tem svetom. Ehm, pod tem pogojem bo pač naša skupina glasovala, zato najlepša hvala tudi vsem političnim skupinam, ker so eh, podprli naš predlog in sicer eh, zapisali bi. Evropski parlament izraža svojo zaskrbljenost v zvezi s ravnotežjem med spoloma glede časovnice in glede um, politične neodvisnosti, zato prosimo, da bi svet začel z dialogom s parlamentom glede tega, kako izboljšati postopek za prihodnja imenovanja. Ampak nažalost nisem imela dovolj časa, da bi se skupina pogovorila o tem predlogu, na podlagi katerega bi lahko kdo spremenil svoje mnenje. Tako da prosim,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 i understand the coordinators Koordinatorka skupine SND bi rada torej podala izjavo. Najprej bomo glasovali o ustnem predlogu spremembe. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Prvonš, čisto na kratko, izvoli. No, Želel bi se zahvaliti skupini za podporo pri temu predlogu. Ampak prosim, da zagotovimo, da bo ta predlog zares pomenil nekaj konkretnega v praksi. Moja skupina pač ne bo glasovala za kandidata. Zavrnili bomo tudi kandidaturo eh, gospoda Degindusa na plenarnem zasedanju, če se svet ne bo jasno angažiral, sprejel jasne zaveze uh, glede sprememb v bodočem pri tem postopku. Prosim torej, da sprožite pogajanja z gospodom Tuskom in gospodom Santanosom v zvezi s tem vprašanjem. Še pred glasovanjem na plenarnem zasedanju, če ne bomo morali glasovanje na plenarnem zasedanju preložiti. Put... Najlepša hvala. Sedaj bomo torej glasovali o imenovanju gospoda Tegindusa kot podpredsednika ECB. Gre za tajno glasovanje. Glasujemo. Dva glasova je les preveč. Zakaj me to ne preseneča? Eden preveč, dobro. Closed. Konec glasovanja. 27 glasov za, 14. 9 glasov proti in 13 vzdržanih. Poročilo je torej sprejeto. tako da vidite, da je skupaj vzdržanih in naproti enako, kot jih je bilo za. Ampak poročilo je s tem sprejeto. Na plenarnem zasedanju pa bomo glasovali marca. Čestitke torej. Uh, Na podlagi mandata iz tega besedila bomo začeli z razpravami v s svetom in uh, evroskupino glede tega, kako izboljšati postopek v skladu s, z ustnim predlogom spremembe, o katerem smo glasovali pravkar. Tako, sedaj pa pojdimo na naslednje glasovanje. Gre za osnovno poročila Kay Swinburne glede razrešnice, glede izvajanja proračuna EOP, Evropskega organa za zavarovanje in poklicne pokojnine. Oziroma ne, najprej bomo glasovali o EBI. Najprej torej Evropski bančni organ. Prvi ocanik za proti vzdržani sprejeto, 43 z ustnim predlogom spremenjen za vzdržani sprejeto. Kompromis A z ustnim predlogom spremembe strani SND za proti vzdržani sprejeto. Kompromis B za proti vzdržani sprejeto. Predlog 17 za, proti, vzdržani. Preverimo. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. En glas ELS preveč, se upravičujem, ponoviti bomo morali elektronsko glasovanje. Glasujemo. Predlog 17. The vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis C. Za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Kompromis D. Za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Kompromis E. Za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Kompromis F. Za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Predlog 4. Za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Predlog 5. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen kompromis C za, pardon, G za, proti, vzdržani, sprejet. Sedaj glasujemo o besedilu, kot je bilo spremenjeno. Glasujemo poimensko. Um, Konec glasovanja. 48 glasov za, eden proti, štiri vzdržani. Čestitke. Sedaj nadaljujemo z EIOPO. Kompromis A. Za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis B. Za, z ustnim predlogom spremembe. Za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 12. Za, proti. Preverimo. Preverimo predlog 12. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis C za, proti vzdržani, sprejet. Kompromis D za, proti vzdržani, sprejet. Kompromis E za, proti vzdržani, sprejet. F za, proti vzdržani, sprejet. Glasujemo o besedilu v celoti, kot je bilo spremenjeno. Glasujemo poimensko. Vote is closed. Konec glasovanja. 49 glasov za, en glas proti, štirje vzdržani. Sedaj pa ESMA, kompromis A. Za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis B, z ustnim predlogom spremembe. Za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis C, za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis D, za, proti vzdržani, sprejet. Kompromis E za, proti vzdržani, sprejet. Glasujemo o besedilu v celoti, kot je bilo spremenjeno. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. 49 glasov za, en glas proti, tri vzdržani. Čestitke poročevalki.